Seja se pričinja. Dragi kolegi, naj vam povem, da so pri svetu za splašne zadeve 6. februarja razpravljali o umestni eh, reviziji, oziroma niso razpravljali o umestni reviziji večletnega eh, finančnega okvira. In eh, zadržek italijanske vlade zato ni bil uložen. Točke 13, 14 in 15 uh, eh, soporočevalcev uh, Izabel Toma in Jana Olbrihta uh, bodo zato pristavljene. Točki 18 in pa 19 uh, gospe Gardije Zabal uh, pa bomo obravnavali uh, danes uh, do povdne. Eh, potem je tukaj točka eh, šest, eh, o kateri naj bi glasovali. Gre za nepremičninsko politiko. Monike Holmajer ni, zato jo bomo obravnavali po točki 8 in 9. Torej dnevni red bomo nekoliko obrnili. Ali ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem je ta dnevni red sprejet. Ob 18.00. 11 in 55 minut vas bomo morali zapustiti, če ne bomo končali z delom, kajti konferenca predsednikov bo sprejela Marija Montija kot predsednika skupine na visoki ravni za lasna sredstva. In eh, povabljen sem na to sejo kot predsednik odbora za proračun. Sedaj pa bi eh, vas rad seznanil z odločitvami koordinatorjev na seji 8. februarja. Odločili smo se, da bomo pripravili eh, mnenje na eh, poročilo na lasno pobudo odbora za zaposlovanje in sicer gre za jamstvo za mlade v skladu z členom 53. Um, ehm, gre za torej eh, člen 53 poslovnika Evropskega parlamenta. Sicer bi se lahko odločili za člen 54, ampak poročevalec je menil, da je bolje uporabiti člen 53. Odločili smo se tudi za dve poročili na lasno pobudo glede večletnega finančnega okvira. In pa uh, glede uh, eh, lasnih sredstev Evropske unije. Januš Levandovski bo poročevalec za eh, lasna sredstva in pa Gerard Depre. Sprejeta je bila odločitev, da sprejmemo eh, časovni okvir eh, za določitev proračuna Evropskega parlamenta za leto 2018. To je predlagal Richard Ashworth. Predstavitev poročila bo 6. marca, eh, rok za vložitev predlogov sprememb 15. marca. 20. Eh, marca bomo imeli izmenjavo mnen v odboru, eh, aprila pa bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Ta časovnica pa se lahko še spremeni glede na to, da mora konferenca predsednikov to potrditi. Sedaj pa prehajamo k glasovanju. Prosim, da ostavite svoje glasovalne kartice. Nous avons à nous prononcer sur le... Gre za poročilo kolega Nečmija Alija. In sicer je to uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev eh, globalizaciji. Drent Overijssel Retail, Retail Nizozemska. Um, elektronsko bomo preverili, ali naprave delujejo. Glasujemo. 23 kart je bilo ustavljenih uh, in 21 vas je glasovalo. Gospod Tero? Dobro. Dobro, ali se to deluje? Odlično. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 5. E, ta presega obseg in je zato nespremljiv. Predlog spremembe 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 7. Za? Proti? Vzdržani? sprejeto 8 za, proti, vzdržani, sprejeto 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj glasujemo o celotnem eh, poročilu. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto z 23 glasovi za in 3 glasovi proti. Sedaj pa moramo podati mnenje glede prošnje za prerasporeditev. Eh, Želim mnenje splošnega poročevalca, gospoda Gajerja. Ja, dobro, morgen, kolegi kolegi. Ja, dobro jutro, dragi kolegice in kolegi. Promet eh, v. Uh, mojem delu mesta eh, je eh, bil danes jutra še prav posebej grozen tudi za belgijske razmere, zato se upravičujem za pozen prihod. Eh, prošnja za prerasporeditev je logična glede na poročilo, ki smo ga ravno kar sprejeli. Gre za predlog, ki se nanaša na Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji gre za sredstva za podporo zaposlenim delavcem in delavkam. Eh, torej, prosim, da to prerasporeditev potrdite. Pardon, le vote je un vote. Se upravičujem, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto s 25 glasovi za in enim glasom proti. Gospod eh, Taran, glede eh, drugih eh, oddelkov. Gospod Taran ni prošen za prerasporeditev. Ne. Dobro. Potem je glasovanje zaenkrat zaključeno, ampak glasovali bomo še o nepremičninski politiki, ko se nam bo pridružila Monika Holmajer. Sedaj pa dobi besedo eh, Sigfrid Murašan, naš eh, splošni poročevalec, ki bo predstavil prvi osnutek mnenja glede eh, smernic za proračun za leto 2018. Gospod splošni poročevalec, beseda je vaša. Gospod eh, predsedujoči, najlepša hvala. Dragi kolegi, danes do povdne imamo priložnost, da za prvo izmenjavo mnen o eh, zasnovi eh, proračuna Evropske unije za prihodnje leto. Predstavil sem vam osnutek mnenja o smernicah za proračun za prihodnje leto. To bi morale biti naše politične prioritete in danes bi morali začeti razpravo na to temo. Eh, predlogi eh, sprememb eh, kolegov bodo dobrodošli. Zatem 6. marca bomo glasovali, potem v odboru in po glasovanju v odboru bo seveda sledilo glasovanje na plenarnem zasedanju. Preden bo Evropska komisija predložila osnutek proračuna, to pričakujemo maja letos, želimo podati naše smernice za uporabo omejenih eh, finančnih verov, ki so nam na voljo. Kako eh, s temi omejenimi finančnimi veri čim bolje urezničiti eh, cilje v korist naših državljanov. Državljani Evropske unije pričakujejo, da bomo zagotovili rast, delovna mesta in pa varnost. V eh, preteklih dveh letih eh, smo se spopadali z eh, izredno situacijo in velik del naše energije in velik del našega proračuna smo namenjali soočanju z begunsko krizo. To je bil seveda edinstven izziv, vendar pa jaz trdno verjamem, da moramo državljanom jasno pokazati, da ne bomo pozabili tudi na tradicionalne prioritete v proračunu Evropske unije. Ljudi seveda skrbi eh, gospodarski razvoj, želijo delovna mesta in eh, zagotavljanje delovnih mest je naša naloga. Želim si, da bi spodbujali eh, vzpostavitev trajnostnih delovnih mest in zato seveda potrebujemo močno gospodarstvo. Zato predlagam tudi, da bi uporobili sredstva, ki jih imamo na voljo, zato da okrepimo našo infrastrukturo, zato da vlagamo v raziskave, v inovacije, da podpremo majhne in srednje velika podjetja in pa podjetnike. Zelo dobro poznate programe v okviru obzorja 2020, programa Povežemo Evropo in pa programa Kozme. Ko gre za inovacije in pa raziskave, vsi dobro vemo, da program obzorje 2020 Vsebuje eh, različne programe in odobritev eh, programov se je znižala na 12 odstotkov v lanskem letu. To pomeni, da je bilo le 12 odstotkov projektov eh, izvedenih. To je pod ravnjo v preteklosti. Zakaj se je to zgodilo? Zato, ker inovacijski projekti, projekti v okviru obzorja 2020, eh, raziskovalni projekti niso mogli dobiti toliko sredstev kot eh, v preteklih letih zaradi vzpostavitev Evropskega sklada za strateška vlaganja in pa zaradi begunske krize. Torej, moje sporočilo je, leto 2018 je leto, v katerem bomo poslali jasno sporočilo našim državljanem, sporočilo, da bomo podprli gospodarski razvoj in da bomo zagotovili spostavljanje novih delovnih mest potrebujemo stabilna delovna mesta. Seveda smo se morali spopasti z begunsko krizo in z njo se bomo spopadali tudi v prihodnosti, ampak gospodarska situacija se sama po sebi ne bo izboljšala, zato moramo nadaljevati z našimi prizadevanji, da bi okrepili in stabilizirali tudi našo trenutno valuto. Euro. Veliko teme, ki se ne ukvarjajo nujno z proračunom eh, Evropske unije, ampak tudi pri proračunu Evropske unije bi morali storiti vse, kar lahko, da ukrepimo gospodarstvo. Eh, poseben projekt, namreč Evropski sklad za strateška vlaganja, eh, ki je bil uveden pred dvema letoma, je dober projekt in z izvajanjem tega sklada bi morali nadaljevati vendar pa bi ga morali še izboljšati, še prav posebej, ko gre za dodano vrednost ali pa ko gre za geografsko razpršenost. Poleg tega bi morali dati tudi jasno sporočilo mladim v Evropi, da smo na njihovi strani. Nadaljevati moramo z izvajanjem pobude jamstvo za mlade, poleg tega pa moramo razmisliti tudi, ali lahko to pobudo izboljšamo. Na ta način bi lahko vzpostavili stabilna in dobro plačena delovna mesta za državljane Evrope. Seveda pa je potrebno zagotoviti tudi eh, zadostno finančno eh, podporo za programe Erasmus. Kohezijska politika. Kohezijska politika eh, je pomembna investicijska politika. To je ena izmed prioritetnih politik našega proračuna. V poročilo Monti je bil podan eh, opis, eh, ki se opira na, eh, predvsem na kohezijsko politiko. Kohezijska politika koristi vsem, ne le eh, državam, eh, neto prejemnicam. Gre za eh, pravično povračilo in to je načelo, ki ga moramo preseči. To je zapisano v poročilo eh, Montijeve skupine gospodarstvo in delovna mesta na eni strani in pa varnost naših državljanov na drugi strani, kot sem povedal na samem začetku. To je tudi zelo pomembno. Kaj ti ljudje eh, nimajo zaupanja, eh, zaradi tega podjetja ne ustvarjajo eh, novih delovnih mest, ne ulagajo v gospodarstvo, zaradi tega, ker dvomijo v varnost v Evropi. Kar pa eh, zadeva notranje izzive, vsi vemo, da so sredstva v razdelku 3 izjemno omejena in zaradi tega moramo nenehno uporabljati instrumente prožnosti. Večletni finančni okvir ni bil zasnovan za izzive, kot eh, je recimo begunska kriza in zaradi tega mm, takšnih eh, izzivov tudi nismo mogli predvidevati. Kako torej uporabiti omejene sredstva, ki so nam na voljo. Prepričan sem, da moramo ukrepiti agencije Unije eh, na področju pravosodja in notranjih zadev. Ugotoviti moramo, kako lahko bolje uskladimo dejavnosti eh, teh agencij, eh, tako da bomo okrepili varnost naših državljanov, pri tem pa uporabili zgolj sredstva, ki so nam na voljo. Sredstev, ki jih nimamo, seveda ne moremo uporabiti. Kar zadeva varnost, Bi eh, rada se osredotočimo tudi na bližno soseščino, na vzhodno in pa eh, na južno soseščino. Eh, v lanskem letu smo v okviru tega odbora obiskali Jordanijo in pa Libanon. Vsaka izmed teh držav je sprejela po en milijon beguncev. Veliko lahko storimo z podporo evropskega proračuna, smo ugotovili. Veliko ceneje je, da podporo za begunce zagotovimo bližje državam izvora Eh, kot pa tukaj v Evropski uniji. In agencije Združenih narodov, ki izvajo programe na terenu, so vse priznale, da ne bi mogle zagotavljati podpore hrane, eh, ustreznih eh, bivališč, vode in tako naprej beguncem v regiji, če ne bi imele podpore Evropske unije. Zato mislim, da je zelo pomembno, da se soočimo z temeljnimi razlogi za migracije in pa za temeljnimi razlogi za uh, nastanek uh, velikih uh, begunskih tokov. Sveda pa moramo zagotoviti, da sredstva tudi pridajo do pravih naslovnikov. Zagotoviti moramo tudi preglednost evropskih sredstev, boriti se moramo proti goljufijam. Le na ta način bomo z finančnimi sredstvi tudi dosegli naše cilje. Seveda moramo doseči izboljšave tudi na področju zdravstva in pa izobraževanja v sosednjih državah, tako da se bodo življenski pogoji v teh državah izboljšali. Če se bo to zgodilo, si seveda ne bodo želeli v Evropo. Naj zaključim, gospod predsedojoči. Plačila bodo pomembna prihodnje leto, kot vsi vemo je uh, bila absorpcijska stopnja v prvih dveh letih 2014 do 2016 izjemno uh, nizka. Uh, pričakujemo, da se bodo operativni programi ukrepili v prihodnjem letu in zaradi tega uh, pričakujemo tudi višjo stopnjo plačil. To bo torej področje, ki se ga bomo morali zelo skrbno ogledati. Zagotoviti bomo morali, da bo na voljo dovolj sredstev, kajti, kot veste, ni nič hujšega, kot pa če Evropska unija ne more poravnati svojih računov. Na zadnje, gospod predsedujoči. Naj povem še tole. Ko je bilo predstavljeno moje poročilo, še nismo imeli stališča sveta glede revizije večletnega finančnega ukvira. Gre za eh, stališče sveta za splošne zadeve. Mislim, da je bil svet za splošne zadeve ta teden. Eh, in eh, rezultat je bil ta, da ni nobenega pravega napredka. Torej, proračun za prihodnje leto. je še precej nejasen. Vse, kar je bilo odločeno eh, v okviri revizije večletnega finančnega okvira, bo potrebno izvesti kot prioriteto. To bo vplivalo tudi na prihodnji proračun. Ampak. Če bo prišlo do sprememb eh, v prihodnih tednih, ki jih bo potrebno upoštevati eh, tudi pri smernicah, bom to z veseljem storil v obliki predlogov sprememb. Če eh, v drugi polovici eh, tega leta revizija večletnega finančnega okvira še ne bo zaključena in če bo vezana na proračunsko pogajanja za prihodnje leto, eh, bomo tudi pri teh pogajanjih zagotovili podporo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa, da ste mi danes jutraj prisluhnili, veselim se že razprave in zahvaljujem se vsem kolegom iz vseh političnih skupin, ki so z mano sodelovali in bodo z mano sodelovali v prihodnih letih. Hvala lepa, gospod splašni poročevalec. Hvala lepa, da ste nam predstavili svoje eh, prioritete za leto 2018. Tako, sedaj pa bom dal besedo poročevalcem v senci, potem koordinatorjem, ki besedo želijo, in na zadnje članom, ki so se prijavili k besedi. gospod Vjoti. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil eh, poračevalcu gospodu eh, Murešanu za besedilo, ki ga je predstavil, pa tudi za pripravljenost na eh, sodelovanje pri smernicah za proračun za leto 2018. Eh, kar zadeva eh, sam način dela, mislim, da smo na zelo eh, dobri poti. Slišali ste predstavitev osnutka poročila. Mislimo, da je dobro, da program omenja jemstvo za mlade in pa podporo majhnim in srednje velikim podjetjem. Poleg tega so seveda pomembne tudi temeljne raziskave. Kot Evropski parlament bi eh, lahko bili ambiciozni, lahko bi zahtevali eh, povečanje sredstev in sicer ne le pri programu Kozme. Zelo dobro je, eh, da želimo eh, tudi podaljšanje jamstva za mlade. Nekoliko presenečeni pa smo glede Interraila. Eh, to smo že večkrat povedali tudi kot politična skupina mi želimo integriran program, eh, ki bo omogočil mladim dostop do kulture, ne pa da jim bomo plačevali eh, vozovnice za vlak, zato da bodo lahko odšli na počitnice. Kar pa zadeva notranje izzive, se strinjamo, da je potrebno ukrepiti eh, evropske instrumente za zagotavljanje varnosti. Vendar pa v tem okviru tudi ne smemo pozabiti na eh, storitve sprejema beguncev. Sodelovati moramo z Evropskim azilnim uradom vendar se pri tem ne moremo osredotočiti zgolj na varnostne izzive. Potrebujemo širšo vizijo kot Evropski parlament, eh, socialno, politično in geopolitično vizijo, eh, ki bo odgovor na begunsko krizo. Kar pa zadeva zunanje izzive, se strinjam z tem, da se moramo osredotočiti na krizo v Ukrajini in pa Libiji, torej v bližnji soseščini. Ne smemo pozabiti na eh, strukturne instrumente za razvoj. Eh, in eh, to, eh, tukaj govorimo o nečem podobnem kot o instrumentu za Afriko, ki je bil predstavljen v okviru Evropskega sklada za strateško vlaganje. Kar zadeva tehnično strukturo proračuna, cenim zahtevo po vzpostavitvi pravega sistema lastnih sredstev. Evropski parlament si, za, si za to prizadeva in pri tem moramo ustrajati tudi v besedilo, ki ga pripravljamo v teh dneh. Eh, seveda pa moramo takoj upoštevati tudi Brexit, tako da eh, ne bomo novembra sprejemali proračun eh, in se soočali z presenečenji, torej z napetostmi in z težavnimi situacijami. Poleg tega je dobra tudi navedba kohezijske politike če omenim zgolj uh, glavne teme. Eh, torej, eh, izbrana pot je po mojem mnenju dobra, vendar pa bomo socialisti k tej razpravi podali tudi svoje predloge v obliki predlogov sprememb. Seveda, osredotočili se bomo na nekatere točke, na, predvsem na oddelka 3 in 4. Poleg tega se moramo nekoliko pogovoriti tudi o malenkostih pri uh, ubeseditvi uh, tega poročila. Torej mislim, da smo na dobri poti, kot sem dejal, vendar pa bi lahko bili še bolj pogumni in uh, lahko bi imeli še bolj ambiciozen osnutek mnenja. Najlepša hvala. Merci. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vioti. Vioti in sedaj eh, gospod Kolmer. Dank, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad eh, prisrčno zahvalil tebi, Sigfrid, za uh, ta zares uh, uravnotežen in uh, dober osnutek poročila, ki si ga danes predstavil. Nekaj točk bi rad še okrepil, mogoče bi rad tudi še kaj dodal. Najprej si povsem pravilno povedal, da uh, moramo v večji meri vključiti naše državljane. Eh, razumeti morajo, kaj počne Evropska unija, kaj počnemo z njihovimi sredstvi. To niso naše sredstva, to so sredstva evropskih državljanov. V Evropski uniji potrebujemo pravo subsidijarnost. To pomeni, da moramo zakonodajo sprejemati le, če lahko uh, za to zakonodajo dosežemo boljše rezultate kot pa države članice recimo eh, na področju podnebne politike eh, moramo sodelovati. Kajti eh, podnebne spremembe, varstvo okolja, to sta dve področji, kjer lahko veliko več dosežemo kot vsaka država sama. Tudi energetska politika je takšno področje. Države članice lahko sodelujejo in dosežejo boljši rezultat, kot če bi delovali sama geografski odnosi oziroma geografski pogoji v državah članicah so povsem različni in zaradi tega ne moremo izbrati pristopa, enotnega pristopa za vse države. Okrepiti moramo sodelovanje med državami, le na ta način bomo dosegli dober rezultat. Odločilnega pomena pri tem pa je tudi, da pokažemo pogum. Ampak eh, ne eh, tako, da bomo skušali storiti vedno več, ampak da se osredotočimo na to, kaj lahko Evropska unija zares eh, bolje stori od eh, držav članic in kje je bolje, da zadeve prepustimo državam članicam. Torej, nikakor ne menim, da eh, bi bil dober rezultat ta, da v programe Evropske unije vključimo vse mogoče, samo zaradi tega, ker se pojavljajo manjši problemi kajti potem bomo imeli zelo nepregleden in nepravičen sistem. Določeni eh, projekti bodo potem dobili sredstva in drugi ne. Eh, moramo se osredotočiti na varčno eh, unijo, poleg tega pa moramo bolj paziti na to, da bodo rezultati Eh, tudi mrljivi in da bomo lahko na ta način eh, prišli tudi do ustreznih rezultatov. Sem eh, velik pristaš kohezijske politike, ampak kohezijska politika mora biti uspešna, sicer je bolje, da je nimamo. Torej, če nekomu namenjamo sredstva 10 ali pa 20 let in ta ne doseže svojega cilja in Če potem razmišljamo o tem, da bi eh, prihodnje leto za ta isti projekt ponovno namenili sredstva, se moramo vprašati, ali je ta politika sploh še uspešna. Ali ne bi bilo bolje, eh, da eh, ta sredstva uporabljamo za druga področja. In še zadnja točka, ki se mi zdi še prav posebej pomembna in to je kriza, begunska kriza. Dragi kolegi, jaz sem bil eden izmed prvih, eh, ki sem dejal, da moramo v Evropski uniji nameniti veliko sredstev eh, za soočanje z begunsko krizo, ampak že odnegde povdarjam tudi, da eh, sredstva sama po sebi, finančna sredstva sama po sebi ne bodo pomagala. Potrebujemo namreč ustrezno strategijo, strategijo od A do Z. Eh, kajti v nasprotnem primeru ne bomo uspešni. Strategije pa še zmeraj nimamo. Imamo različne pristope, ki deloma tudi eh, niso eh, slabi, ampak potrebujemo tudi ustrezno zakonodajno podporo. Vsi poznamo Dublinsko uredbo in tako naprej, ampak po mojem mnenju smo še zmeraj na izjemno majavih nogah in zaradi tega zgolj odgovarjamo na trenutne dogodke zelo jasno moramo povedati, kaj želi doseči Evropska unija, kajti le potem bomo imeli ustrezno verodostojnost in bomo lahko sredstva tudi ustrezno uporabljali. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Kolmer. Gospa Jatelmeki se je upravičila. Zato eh, besedo dobi gospa Nirjada, ampak je ni tukaj. Eh, torej, gospod Taran. Uh, eh, thank you, Mr. President. Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz želim pohvaliti poročevalca za njegove uvodne besede. Mislim, da je to dober dokument, na podlagi katerega lahko napredujemo. Naj opozorim kolege na to, da imamo majhno, ampak zelo marljivo skupino zelenih, v tem parlamentu in eh, vedno smo zaskrbljeni nad tem, da bi naš proračun bil videti bolj zelen in eh, zato bi želeli delati nad tem z vami. Morda edina točka, ki jo pogrešam, na katero se ravno kar navezujem, je prav ta, sicer ta možnost, možnost da bi uh, povezali tudi prehod na neko celovito uh, energetsko politiko, uh, kar ni še v celoti zastopano v besedilu. Sveda, morda bomo imeli nekaj manjših predlogov spremem, ki bi jih radi izpogajali v zvezi z vprašanjem, ki ste ga pravilno izpostavili in kar je povezano z imigracijskimi krizami mislimo, da eh, v zvezi s tem lahko skupaj najdemo ustrezno ravnotežje med varnostjo in varnostnimi eh, potrebami in temeljnimi človeškimi pravicami. In eh, kar, kar še vedno velja od 50 let dalje, kar je bilo sklenjeno na mednarodni ravni. Prav imate, da se sklicujete tudi na eh, pregled eh, splošnega finančnega okvira, na naslednji večletni finančni okvir, ampak po mojem mnenju najboljši del v tem besedilu in eh, skoraj bi ostal in zaploskal, je točka 25, ki poudarja pomen parlamenta, ki mora biti v celoti vključen pri vseh eh, proračunskih eh, vidikih, ker je en edina demokratično izvoljena institucija, ki jo direktno izvolijo evropski državljani. Hvala. Hvala lepa, gospod Tarant. Skupina EFDD, kdo je koordinator v tej skupini oziroma poročevali so senci za to skupino, gospod Zoltek za ENF? Ne? Ali mi dovolite, da nadomestim eh, gospod Jatemaki, da izrazim, da podam nekaj pripomba? v imenu skupine Alde, da se zahvalim eh, gospodu Murešanu za njegovo poročilo. Mm, dejansko, v trenutku, ko oblikujemo proračun, bi potrebovali strateški pogled eh, nad Evropsko unijo. Tako kot vi, tudi jaz sem opravil nekaj eh, obiskov na terenu v Jordani, naprimer, Libanonu, Prav tako sem se podal tudi na Zahodni breg eh, v Palestini. In to, kar me je zelo eh, prizadelo, kar, je, kar je naredilo veliko tis name, je dejstvo, da predstavniki v, eh, med pač tistimi, ki so nas prejeli, niso imeli pravega načrta, prave časovnice. Torej, cilji Evropske unije, eh, Evropske politike niso bili, ja, jim niso bili jasni. Mi smo prisotni, smo glavni donatori v Palestini, ampak to ni vidno. In eh, torej, ko pride do eh, politične konference za mir, je Evropska unija odsotna. To je res pravi paradoks. Mi smo glavni donator, ampak nismo prisotni, ko gre za politično plat in politično razsežnost. In torej kot predstavnik proračunskega organa mislim, da bi morali pozvati odgovorne Eh, voditelje, glede na to, da recimo, da imamo neko vodstvo Evropske unije, naj jasno izrazijo našo vizijo, naše prioritete, kajti proračun je pravzaprav odraste politične vizije. Oblikovati proračun, ko nimamo jasne opredelitve naših ciljev, ni enostavno. In torej eh, pač poskušamo potegniti eno in drugo, eno proračunsko vrstico, drugo kreditno linijo, Eh, da pač pokrijemo to ali ono, kar potrebujemo, ampak mislim, da bi morali ustrajati predvsem na določenih vidikih, kot so mladi, brezposobnost med mladimi, mobilnost mladih in torej Erasmus. Erasmus je nekaj, kar je razumljivo za evropejce. Mm, ko, Uh, pač evropejce sprašujemo, kaj uh, uh, simbolizira, kaj je simbol Evrope, eh, omenjajo evro in Erasmus. In torej eh, tukaj gre za politiko tudi pri, pripravništva, vajeništva, zato da oblikujemo in eh, usposobimo tako inženirje kot delavce. In eh, torej pri tem eh, seveda ne smemo pozabiti na Nemčijo, na Nizozemsko, na Avstrijo, kjer pravzaprav ni nikakršne brezposelnosti med mladimi. Zato bi morali pri, ustrezno pripraviti mlade na podoben način način. Eh, potem eh, migracije seveda so zelo hud problem, predvsem nadzor nad temi tokovi in morda bi bilo dobro, da začnemo eh, začrtati to, kar potrebujemo, kar je nujno, kar je bistvo, to je varnost in evropska obramba, to je ključna tema. Združene države so pred neko skušnjavo izolacionizma in eh, morda je to kot neke vrste elektrošok eh, za eh, Evropejce. V zvezi z energetsko velikim pre, prehodom. Ima prav gospod Tarond, ko pravi, kako lahko spodbudimo ta prehod v industrijski panogi, recimo, ko gre za eh, sončne kolektorje, za izgradnjo teh kolektorjev. Če želimo spodbuditi to panogo v Evropi, potem eh, moramo se zavarovati pred dumpingom istega proizvoda, ki prihaja iz Kitajske. In torej v tem trenutku eh, imamo določene govorice, vse, ki nam dajo razumeti, da določene eh, evropske države bi nasprotovale obramnim ukrepom, ki bi jih predlagala komisija. In to je situacija, ki se mi zdi res pravi paradoksa. Eh, če želimo ohraniti delovna mesta, to je prioriteta, ki jo je omenil tudi Sikfred, potem moramo razmisliti tudi o tem, kaj naj storimo eh, recimo na področju jeklarstva. To bi lahko razvili eh, tudi v korist drugih dejavnosti in tako bi ohranili celo vrsto delovnih mest. Torej, proračun seveda ni rešitev za vse, ampak uh, moramo imeti določene dosledne določbe za to, da zadoveljujemo eh, in izpolnjujemo cilje, ki jih zasleduje Evropska unija. In eh, torej, eh, morda koordinatorji, ki niso še spregovorili, želijo kaj povedati. Gospod Fernandez, recimo. Hvala, predsednik. Najprej. Kar zadeva prioritete, eh, moram reči, da so zelo jasno začrtane v tem poročilu. Evropska unija potrebuje več delovnih mest, potrebuje več eh, varnosti in eh, seveda vprašanje eh, obrambe Evropske unije bo. Eh, moralo biti prej ali slej predmet razprave tudi na proračunski ravni. To so prioritete, ki terjajo posebno pozornost za MSP-je, za mlade, za mobilnost. In potrebno je torej ohraniti eh, občutek pripadnosti Evropski uniji. Erasmus Plus je bil eh, vedno en od naših prioritet. Eh, recimo tudi vprašanje interrejla. Številne politične skupine so se zedinile okrog tega, glede tega, da je to nek simbol za to, da okrepimo ta občutek pripadnosti Evropske unije. Pomembni so stiki z drugimi kulturami, z, predvsem za spodbojanje strpnosti, ki je eden od vrednot, ki so nam najbolj pri srcu. Evropski proračun nas mora upozarjati tudi na to. Torej, ta proračun predstavlja približno en odstotek eh, BDP-ja in s tem enim odstotkom uh, smo uh, znali veliko postoriti. Poleg tega, tudi uh, delovanje, eh, naše delovanje ni vedno dovolj vidno. Ljudje se ne zavedajo vedno tega, da recimo, ko gre za pitno vodo, za odpadke, za šole, za bolnice, za uh, recimo dome, za starejše občane, vse to se financira iz evropskih skladov, tudi iz evropskih skladov. In tudi recimo, ko gre za poklicno usposabljanje, vse to je izvedljivo po zaslugi kohezijske politike. Ljudje se ne zavedajo pomena te solidarnosti, ki eh, jo omogoča evropski proračun, se ne zavedamo pomembnosti eh, programov, kot so obzorja 2020 za inovacije, za raziskave, se ne zavedajo tega, da gre za krepitev konkurenčnosti Evropske unije. Torej, z enim odstotkom smo veliko postorili. In torej ne poznam nikakršnega drugega primera proračuna, kjer samo 6 odstotkov proračuna je namenjenih upravnim stroškom, torej stroškom za delovanje. Evropski proračun je za kar 80 odstotkov proračun, ki gre v ulaganje, v naložbe. Ampak kljub temu ni dovolj viden, ni dovolj razumljiv za občane. Zato moramo pokazati, da izzivi, s katerimi se spopadamo, nekateri so novejši, ampak to niso izzivi, ki a, zadevajo eno ali sem drugo državo članico. Ne gre za stvari, ki jih lahko rešujemo samo na nacionalni ravni. Na tak način se ne bomo mogli lotevati teh težav, ampak samo, če bomo se skupno lotili vsega tega. In to je očitno pri migracijski krizi, pri begunski krizi. Seveda tega se je treba lotiti a, pri koreninah, ampak se moramo sredotočiti predvsem na človeško dostojanstvo. To je še vedno ena od neotujljivih pravic, a, ena vrednota, ki jo še vedno a, branimo to je na evropski ravni. Eh, potem boj proti terorizmu eh, nam je pokazal, da se moramo skupaj boriti proti terorizmu temu pojavu. To velja tudi za boj proti goljofijam in eh, davčnim utajam. Evropa mora biti solidarna. Očitno je, naprimer, tudi, da podnebne spremembe in boj proti podnebnim spremembam, ki je nekaj nujnega, mora temeljiti na preventivi in to tirja mm, vsaj neko delovanje na ravni Evropske unije. In zaradi tega sem prepričan v to, da so te prednostne naloge absolutno tehtne. Z majhnim proračunom nam je uspelo biti kos tem izzivom. Eh, smo zagotovili določene eh, odgovore na ta vprašanja in zato za vse evropske državljane, pa čeprav ti odgovore niso eh, potem bili dovolj mm, upoštevani, tako kot bi si zaslužili. Seveda je treba znati upravljati z pričakovanji, kajti z takim proračunom, ki znaša samo en odstotek BNP, je medtem, ko recimo v Združenih državah eh, zvezdni proračun predstavlja kar 20 odstotkov BNP-ja Združenih držav. Eh, torej, eh, seveda, eh, z enim odstotkom ne moremo postoriti kaj dosti več. Poleg tega imamo tudi v Evropski uniji določene vidike, ki jih ne moremo resničevati zaradi vprašanja plačil. Plačila so dejansko problem. In upam, ker sem že bil priča temu pojavu, upam, da ne bomo potegnili napačnih zaključkov iz tega, iz dejstva, da je prišlo do slabega izvrševanja kohezijske politike imamo 13 milijard evrov, ki niso bili uporabljeni za leto 2016. Kohezijska politika je še vedno zelo pomembna, regije to še vedno potrebujejo. In torej tukaj ne gre toliko za vprašanje infrastruktur, ampak tukaj se osredotoča na raziskave, na inovacije, konkurenčnost gospodarstva. In torej ta je nujno, da vsak prevzame svojo odgovornost, da institucije Evropske unije in države članice pospešeno delujejo in začenjajo izvajati to kohezijsko politiko. In zato, da se izognemo temu, da bi se spopadali z hujšimi težavami in seveda že eh, vemo, da obstajajo določeni problemi, ampak tudi eh, z eh, določenimi instrumenti, kot je instrument za povezovanje Evrope, smo se izognili določenim težavam. Zato se zahvaljujem poročevalcu. Moramo v Evropi se spomniti na zaveze, ki smo jih prevzeli in to vodi v določena plačila seveda ne smemo tega zanemariti, moramo, plačila morajo biti seveda tudi koristna. Nespremljivo je, da bi prišlo do zamud. In še huje, nespremljivo je to, da bi prišlo do uh, potem tudi zamudnih obresti, ki bi jih bilo treba plačevati, kajti to škoduje naši kredibilnosti. Prioritete so uh, kristalno jasne in mislim, da uh, politične skupine delijo tudi te prioritete. Hvala lepa. Hvala. Gospa Gardia Zabal. Eh. Ne, hvala lepa. Gospod Vjoti je že odlično obrazložil stališče naše skupine. Odlično. Potem imamo morda še kakega koordinatorja, ki želi spregovoriti. Ne, vsi so že uh, prevzeli besedo in povedali svoje, zato bi predal besedo gospodu Gajerju. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Dokument poročevalca sem z velikim interesom prebral in številni ste prepoznali v dokumentu uravnoteženost in mislim, da smo jo dejansko uh, dosegli. Uh, mislim pa, da bi morali uh, omeniti še nekaj stvari. Torej, avtor je uh, krščanski demokrat, to je povsem jasno. Eh, tukaj govorimo o proračunu za rast, eh, varnost, zaposlovanje, ampak tukaj manjka nekaj stvari, za katere bi morali ta proračun tudi uporabiti. In ena teh stvari je omemba socialne pravičnosti. To je razsežnost, eh, ki tudi zajema našo Evropsko unijo. In to bi morali upoštevati tudi pri financiranju in isto velja tudi za vidike vzdržnosti, trajnosti. To so malenkosti. Naš poročevalec v senci bo gotovo vnesel v nekaj predlogov sprememb. In tudi sam se bom eh, tega udeležil. Torej, kot rečeno, nekatere stvari eh, tukaj pogrišam o tem besedilu. In mislim, da bi morali nekatere perspektive še dopolniti. Znano je, da nisem nujno prijatelj teze, da je eh, motor integracije eh, sodelovanja na področju varnosti. To je nekaj, kar gotovo potrebujemo, ampak če vidimo, eh, kako obotavljivi so koraki v svetu, potem mislim, da ni treba, da ta hip zahtevamo še več. Kajti? ko govorimo o eh, financiranju varnostne in obrambne politike, moram povedati, da tega v odboru za proračun eh, sploh še nismo eh, videli oziroma o tem sploh še nismo razpravljali. Eh, torej tukaj gre za en odstotek BDP-ja, eh, ki ga prispevamo v naš proračun in s tem ne moremo rešiti sveta, da lahko podpremo ulaganja, vse lepo in prav. Ampak eh, če želimo zagotoviti resen prispevek k varnostni in obramni politiki, to pomeni, da je treba jasno povedati, da za to še nimamo dovolj sredstev. In mislim, da bi morali to tukaj tudi jasno povedati. Podoben občutek imam tudi pri vprašanju zonanjih izzivov. Seveda imamo druge krize, ki zahtevajo pozornost Evropske unije, naprimer to, kar je zapisano v 18. odstavku Ampak tu bi si želel dodaten odstote, odstavek, kjer bi podarili pomen humanitarne pomoči in pa uh, pomen um, pomoči, humanitarne pomoči Evropske unije. In mislim, da bi morali opozoriti na to, kako je s skrbničkimi skladi, ki smo jih z glavobolom uresničili. Torej, tukaj bi morali omeniti tudi to, kako opravljajo ti skrbniški skladi svoje delo. In mislim, da bi morali na tem mestu opozoriti države članice, da še niso, nikakor niso uh, uh, podale svojih prispevkov k tem uh, skrbniškim skladom. Torej, Zigfried bo to verjetno uh, upošteval. Potem je tu še uh, EFSI za Afriko. To bi rače omenil. Uh, sem poročevalec za proračun za leto 2017 in v pripravi sem dejal, da menim, da sa širitvijo proračunskega univerzuma, kot to vi eh, opredeljujete, gospod predsednik, eh, mora biti konec. Torej, s tem je treba zaključiti. Kajti mi ne postavljamo pod vprašanje ideje tega instrumenta. Kar pa se tiče izvajanja te ideje, pri čemer je izpuščen Evropski parlament. In tukaj gre za sredstva, ki bi jih eh, morali potegniti iz kategorije 4. In eh, pravzaprav je tako, da želimo najprej idejo, kako se, bodo, kako se bo Afrika financirala iz tega FC-ja uh, eh, uh, eh, in preden zadevo podpremo. Potem pa še 24 odstotek, tukaj se povdarjajo lasna sredstva. Torej, Britanci se bodo umaknili iz uh, Evropske unije in s tem se bo odpravila tudi poglavitna zavira, zavira za lastna sredstva. Uh, Nemški finančni minister je do sedaj vedno dejal, da je ta ideja zanimiva, sedaj pa me zanima, ali eh, bo držal svojo eh, besedo, kajti sedaj se eh, druge politike ne bodo mogle več skrivati za Britanci. In mislim, da bi morali sedaj sprožiti razpravo o tem in o tem bi morali razpravljati ob vsaki priložnosti. In končno proračun za leto 2018 ne more biti predmet razprave brez Brexita. In o tem moramo razpravljati v povezavi z Brexitom in pa za možnimi finančnimi posledicami. Kajti um, odpadev bo velik netoplačnik. In v smernicah bi morali spregovoriti o spremembah za evropski proračun. In Kar se tiče prihodkov in izdatkov, eh, bo tako, da ne bomo mogli več nadaljevati po starem. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima zdaj gospod eh, Donado. Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem se tudi poročevalcu. Uh, uh, v splošnem uh, za leto 2018 gremo v pravo smer, ampak uh, naš načrt bi moral biti še bolj ambiciozen. Vemo, vemo kako se stvari uh, zaključijo po mnenju komisije, mnenju sveta. Uh, vemo, da uh, osnovni dokument potem je bistveno skrčen v primerjavi s tem, kar bi si želeli. In torej, mislim, da bi morali res ohraniti strukturne politike, kohezijske politike, in uh, skupno kmetijsko politiko. To se mi zdi res nekaj temeljnega. In potem eh, imamo vprašanje gospodarskega razvoja. To je vprašanje, ki je spet ključno za Evropsko unijo. Uh, Torej, če eh, podjetja, predvsem eh, MSP-ji, so tkivo, ki ustvarjajo eh, delovna mesta in kaj potrebujo te, eh, ta podjetja, potrebujo infrastrukture, železnice, eh, letalske povezave, pomorske povezave, ne glede na ozemlje. Kaj potrebuje podjetje? Podjetje potrebuje raziskave in razvoj, zato da se ponovno preusmerja, če je potrebno. Kaj potrebuje? Potrebuje tudi eh, kvalificirano delovno silo in tukaj se povežemo z vprašanjem mladih mladih. Eh, vprašanje eh, pomoči mladim za to, da najdejo srežno kvalificirano zaposlito. In torej eh, spet smo pri Erasmusu, pri jamstvu za mlade, pri pilotnih projektih, kot je naprimer vprašanje pripravništva, ki ste ga omenjali, predsednik. Pilotni projekti torej, ki bi lahko omogočali mladim, da izrazijo svoj glas in da poiščejo svojo pot. Potem vprašanje sprejema, seveda moramo nadaljevati pri tem jaz si ne želim tega, da bi eh, pač bil eh, alfa in omega eh, dogovor, ki smo ga sklenili za Turčijo. Potem je tudi vprašanje obrambe, ki je bilo večkrat omenjeno. To je seveda temeljna zadeva v mednarodnem kontekstu, s katerim se soočamo dan danes, kjer po eni strani imamo ZDA, ki se omaknejo, potem imamo Rusijo na drugi, ki pa ogroža vse skupaj in potem imamo vprašanje odhoda Združnega kraljestva sredstva iz Evropske unije, kar bo predstavljalo določene težave, kajti tudi oni so imeli pomembno ulogo v obrambi. Francija se bo znašla nekoliko osamljena v zvezi s tem. Zato bi morali imeti to lucidnost, da razmislimo tudi o obramnih vprašanjih, tako kot je ravno kar povedal gospod Gajar. Ampak eh, vsega tega ne bomo dosegli eh, samo z pač palico in korenčkom. Proračun, eh, ki predstavlja en odstotek BDP-ja, Eh, bi moral eh, biti bistveno večji za to, da bi omogočili Evropski uniji, da opravlja vse svoje naloge. Če ne bomo imeli proračuna, nimamo lastnih sredstev, potem sploh nima smisla, da sanjamo, nima smisla, da se pogovarjamo. Moramo se zavedati vsega tega in glavna stvar, na katero je treba pozoriti, je vprašanje lastnih sredstev. Lastna sredstva so, lahko predstavljajo tudi boj proti goljufijam, lahko prihajajo tudi od tam. Recimo, imamo veliko postoriti tudi tudi kar zadeva to plat in eh, če bomo imeli a, eh, a, eh, proračun, ki bo vreden svojega imena, potem se bomo lahko lotili tudi gospodarskih vidikov, a, vprašanje mladih, vprašanje obrambe, vse to, kar sem ravno kar omenil. Hvala. Merci. Hvala, gospod Mudi. Yes. Hvala lepa. Ja, bom ponovila veliko tega, kar je že bilo povedano. Zelo cenim in pozdravljam delo poročevalca in soglašam z tem, kar so povedali gospod Vjoti in ostali ko ste uvedli svoje, pro, svoje poročilo, sve, ste povdarili, kako je treba okrepiti še eh, zaposlovanje in moramo še okrepiti proračun za to, da bomo odrazili to potrebo in da okrepimo eh, recimo vlogo, kot, so, kot je program obzorja 2020, zato da na najboljši način eh, zagotovimo delovna mesta in rast v Evropski uniji. Ne smemo pozabiti na vlogo EFSI-ja, moramo nadaljevati po tej poti. Bo bolje moramo razmisliti o dodatnosti in kaj smo dejansko dosegli z dodatnostjo v sklopu EFSI-ja in kako to lahko razvijemo v sklopu programa tudi v prihodnje. In naj se navežem na točke, ki so jih omenjali že drugi predgovorniki. Moram reči seveda, da a, imamo vprašanje obrambe, seveda razumemo argumente za to, ampak to dejansko ne sme spreminjati načel a, in ne sme spreminjati načel na področju področju naložb v civilne raziskave. Države članice bodo morali zagotoviti torej dodatna finančna sredstva, če želijo res podpreti tudi obramne politike. In ob koncu seveda tako kot lahko prečakujete, ko govorimo o verih, o brexitu in tako dalje. Potem vem, da kolegi se zavedajo, da jaz sem s vsem srcem eh, vodila kampanjo eh, za to, da bi eh, Združeno kraljestvo ostali v Evropski uniji in mislim, da to bi bila najboljša prihodnost za mojo državo. Eh, morda niste opazili, da eh, pravzaprav nisem bila zelo uspešna pri argumentiranju očitno eh, in tudi, ker zadeva proračun za leto 2018, takrat bo moja država še vedno bila članica in bo še vedno torej spoštovala svoje obveznosti v proračunskem postopku. To sem želela poudariti, naj bo jasno, ampak moram priznati, da je seveda zelo pomembno upoštevati tudi tudi prihodnje premike, ki bodo išli iz teh eh, odločitev, ki so bile sprejete po brexitu. Hvala. Eh, ja, hvala lepa. Se klanjamo vašim eh, prizadevanjem, ampak pač morda če. Eh, morda eh, bi znali bolje utemeljiti, eh, zakaj je dobro, da Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji, bi se morda stvari nekoliko drugače razvijale. Zdaj pa bom predal besedo gospe Toma, ki bo spregovorila tudi o reviziji večletnega finančnega okvira. Hvala lepa, predsednik. Bojim se, da morda ne bomo kos eh, našim izzivom in bojim se tudi, da razsežnost evropskega proračuna ni kos tem izzivom. Zahvaljujem se sicer kolegu za eh, pripravo poročila. Eh, z njim delimo vrsto analiz, ocen, skrbi, tako kot so povedali drugi poročevalci v senci, pa imamo tudi določene točke, o katerih bomo še razsežili razpravljali, kar zadeva prioritete. Naj pričnem z eno pripombo. Preden se lotim eh, celovitega pogleda nad proračunom in prioritetam. To pripombo najdete, eh, sicer morda gre za nekoliko bolj kritično točko in zadeva točko 3 v dokumentu. Tamle imate, po mojem mnenju, nevarno formulo, eh, po kateri eh, je videti, da eh, zasebne naložbe so edine, ki ustvarjajo eh, delovna mesta. Torej, mimo tega, da lahko soglašamo ali ne soglašamo, tukaj gre tudi za vprašanje ideologije in eh, se nočem spuščati v to. Ampak ta izjava je nevarna, kaj ti utemeljuje v eh, evropskem proračunu nadomiščanje eh, subvencij z eh, drugimi finančnimi instrumenti in to so zasebne naložbe. Torej, če je res tako, da samo to ustvarja delovna mesta, potem bi se morali odločati samo za finančne instrumente. Torej, bodimo pozorni na take izjave kajti to je popolnoma v kontradikciji z 11. točko, kjer pa vi ustrajate na pomenu eh, kohezijskih politik. To je bila taka uvodna točka, ki sem jo želela izpostaviti, potem pa bi želela še nekaj povedati v zvezi z prioritetami. Torej, eh, moram reči, gospod Fernandez, da enkrat eh, toliko ne delim vse, vseh vaših pogledov. Imamo majhen proračun, tako kot je bilo večkrat povdarjeno in v določenem trenutku se je treba pač odločati. In torej, če gre za take odločitve ali ali, potem eh, seveda lahko razpravljamo o tem, lahko se bomo soočali z drugimi odbori, ampak dajte mi razložiti, zakaj je tako pomembno v sedanjem kontekstu in s proračunom, ki ga imamo. Eh, seveda to odpiram za razpravo. Eh, Torej, eh, gospod Fernandez, to je pač bila neka odločitev, pri tem moramo odločati, eh, sprejeli smo določene odločitve in eh, v resnici pa se bomo morali nečemu odpovedati, kajti drugače ne bomo uspeli vsega izpeljati. Potem seveda tudi vprašanje obrambe, pridružujem se temu, kar je povedal gospod Gajar. Jaz si ne želim več, da bi uh, razvijali, tako kot je rekel gospod Denano, uh, da bi razvijali takih velikih uh, razprav o obrambi in potem uh, pač ugotovimo, da zaradi obrambnih stroškov ne moramo posvečati sredstvo drugim uh, poglavjem. Na, po eni strani imamo velike diskurze, majhna sredstva in potem uh, pa potrebo potrebno, da ponovno prerasporedimo proračunska sredstva. Mnogi izmed vas ste to že poudarili, tudi gospod Fernandeš eh, poudarili dejstvo, da na, ko gre za obrambo, je treba razviti neko pravo pravce to razpravo. Zato bi bilo primirno, eh, da bi razvili to razpravo tudi z pododborom za obrambo, ravno v zvezi z vprašanjem finančnih sredstev, kajti morda se sploh ne zavedamo proračunskih posledic eh, vsega tega. Pa še nekaj, naj zaključim sicer. Moram reči, da se mi zdi, da imamo tudi nekaj dvoumnega v tem poročilu, ko gre za smernice, morda neko neravno težje v zvezi z vprašanjem, ki zadeva migracije oziroma celo varnost. Jaz mislim, da ne smemo postavljati pod vprašaj humanitarnega vidika in torej potrebujemo neko preformulacijo v zvezi s temi vidiki. Hvala. Hvala lepa, gospa Toma. Zdaj pa gospod Manka. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som takisto zablažovať spravdaj. Hvala lepa. <clears throat> Gospod predsedajoče, tudi sam sa zahvaljujem poročevalcu za to poročilo. Lahko se strinjam skoraj da z vsem, kar eh, je tu zapisano. In mislim, da bo to na koncu dobro poročilo. Teoretično imamo zelo dobre projekte in dobre instrumente, ampak jaz osebno tu pogrešam tudi vidik praktičnega izvajanja, kajti se tem včasih negiramo naše lastne misli. Včeraj so prišli sem uh, predstavniki EFSI-ja, sklada EFSI in pa Evropske investicijske banke. Uh, in pomislite na svojo državo. Naprimer, vaša država želi zgraditi avtocesto za eno milijardo evrov. EFSI lahko to financira in država članica prispeva iz nacionalnega proračuna 95 eh, odstotkov v EFSI, EFSI eh, e pa potem prispeva 5 odstotkov. In um, torej, uh, tukaj gre za uh, 19 uh, kratni moment in ta denar bi lahko uporabili tudi za raziskave in tako naprej. EFSI je dober projekt, ko gre za investicije, ki jih sicer ne bi bilo moč uresničiti, ampak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 ne plačuje pravočasno računov in zato prihaja do zamud pri plačilih. In župani v majhnih mestih tako ostanejo praznih rok in se jezijo. In Evropska komisija bi morala končno analizirati ta problem. Že pred eh, časom smo namreč zahtevali takšne analize, ampak Evropska komisija jih do sedaj še ni dala na voljo. Eh, Nekaj smo zapisali na papir, kar se potem ne urezničuje. Gospa Toma je potem omenila obrambo. Povsem se strinjam s tem, kar je dejala. Države članice bi lahko, naprimer, skupaj nakupovali eh, eh, obrambno opremo, če bi to dobro delovalo. In Tako bi lahko naprimer, letno dobili 100 milijard evrov na področju obrambe. Imamo zelo dobre ideje, ampak eh, mislim, da moramo eh, popraviti zadeve pri izvajanju. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo dobi Ines. Thank you very much, Mr. President. So, first of all, I also would like to thank uh, very much. Hvala lepa. Najprej bi se eh, rada zahvalila gospodu Muresanu, to je zelo dobro poročilo. In uh, tudi eh, vaše pojasnitve prioritet danes zjutraj so bile zelo dobre. Dovolite nekaj pripomb. Govorili ste o kohezijski politiki in gospod Muresan je govoril o kohezijski politiki. Mislim, da je to izredno pomembna prioriteta in mislim, da moramo to prioriteto tudi ohraniti. Zakaj sem želela spregovoriti o kohezijski politiki? Zato, ker Me skrbijo besede gospe Merkel o Evropi dveh hitrosti. Ne vem, kaj natančno si je predstavljala pod tem, ampak res upam, da to ni tista neokusna stvar, o kateri smo razpravljali pred leti. Namreč, da bi se bolje razvite države razvijale hitreje, tiste manj razvite države pa ne bi korakale tako hitro. Mislim, da res potrebujemo kohezijsko politiko in regionalno politiko kot prioriteto. Sem um, profesorica na področju gospodarstva in res potrjujem, da je to ABC gospodarstva. Namreč, da uh, trgovinsko, gospodarsko sodelovanje poteka najbolje med državami, uh, ki zagotavljajo približno enak eh, razvoj gospodarstva. In še vedno imamo države, kjer je raven BDP-ja pod povprečjem. In tu je verjetno ta Evropa dveh hitrosti. In mislim, da moramo pospešiti razvoj držav, ki gospodarsko zaostajajo, kjer je njihov gospodarski razvoj pod povprečjem. In mislim, da je to res dober argument. Eh, za eh, izpopolnitev resničnega notranjega trga in sicer za orodjem kohezijske politike. Omenili ste Erasm. Erasm plus je zgodba o uspehu. In kot veste, letos praznujemo 30 eh, let začetka Erasma, torej za nami ni zgolj 60 let Evropske unije, ampak tudi 30 let Erasma. In 9 milijonov ljudi je koristilo ta program, sedaj imamo Erasmus Plus, ki je po mojem mnenju tudi odlična zadeva. Ponosna sem, da smo e, okrepili sredstva za ta program, kajti to bo zelo spodbudilo tudi evropsko gospodarstvo. Dajali ste, da 600 odstotkov eh, namenjamo upravi. Dejali ste, da je to nizka številka, jaz pa mislim, da je to visoka številka in še vedno moramo razmišljati o tem, kako bi znižali stroške za administracijo kajti eh, socialni prispevki, plače, uradnikov in tako naprej, če si to pogledamo in pa kako včasih trošimo denar. Mislim, da imamo tukaj še možnosti za rezerve. Če bi znižali te stroške, bi ne bili naše državljani izredno hvaležni, kajti v Evropi vladajo velike potrebe, kjer bi lahko eh, na boljši način porabili ta denar. Hvala. Merci. Najlepša hvala. Sedaj pa Patricija Šulin. Hvala za besedo, predsedujoči. Hvala tudi kolegu Murešanu za odlično poročilo, ki ga je pripravil z veliko natančnostjo, tako kot on to zmeraj naredi. Proračun za leto 2018 vsekakor zasleduje cilje, kot so solidarnost, migracije, rast delovna mesta, dotika se kohezijske politike, podnebnih sprememb Erasmusa, kar, to, kar toplo pozdravljam. Vendar eh, menim, da smo vseeno eh, nekoliko pozabili na skrb za eh, fleksibilnost proračuna. Torej, ali, je, ali bo fleksibilnost proračuna za leto 2018 zadostna in ali bo proračun za leto dva tisoč osemnajst pripravljen tako da se bo odzval na nepredvidene potrebe kot so denimo še večja varnost obramba um, kako se bomo odzvali na morebiten um, pritok beguncev um, in migrantov um, ali je dovolj varovalk torej za vse te nepredvidene potrebe Naslednja zadeva, na katero bi rada opozorila, je, eh, so rezultati. Eh, torej, ali ehm, smo dovolj usmerjeni na, eh, na to, kaj prinaša proračun, konkretno obveznosti proračuna, torej ali so vse te pogodbe, ki so ali bodo sklenjene, tudi realno potrebne kajti eh, potreben je natančen nadzor nad tem, kajti vsak zgrešen projekt predstavlja škodo na nekem drugem področju, torej zmanjka sredstev, ki je drugje, glede na to, da je proračun nekako omejen in znaša en procent bruto domačega eh, proizvoda. Tretja zadeva je po mojem mnenju tudi, eh, so tudi lastna sredstva. Eh, Montijeva skupina je pred časom podala poročilo v zvezi z pogledom na lastna sredstva. Me pa skrbi, da se bodo vsi eh, nadaljni koraki v zvezi z lastnimi sredstvi prepočasi odvijali glede na situacijo, v kateri se nahajamo. In ne nazadnje, nimamo odgovora, še vedno ne, Eh, kako se bo zapolnila vrzel ko bo združeno kraljestvo dokončno odšlo iz evropske unije torej kako se bo nadomestilo teh približno šestnajst milijard evrov ki jih sedaj združeno kraljestvo letno v proračun eh, vplačuje hvala Najlepša hvala. In še zadnji, gospod Olbricht. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kritičen bom do svojega kolega, ki prihaja iz iste politične skupine, kajti zadevo lahko tolmačimo na različne načine. Ali to beremo kot poprečna oseba, ki se ne spozna na proračun in potem lahko preberemo, da je zadeva zelo splošna in da nadaljujemo po starem hkrati, eh, to je peto leto finančne perspektive, to ni prvo leto. In ali pa zadevo preberemo kot eh, ljudi, ki se spoznamo na proračun in potem lahko razberemo iz tega, da je to eh, pravzaprav uvod v resno razpravo o proračunu. Sam ne bi želel eh, tega dokumenta brati kot preprosta oseba, ampak kot nekdo, ki se spozna na proračun. Ne želim, da bo to nekakšna splošna deklaracija. Res me zanima kako bomo o tem razpravljali v prihodnih mesecih. In mislim, da je to zelo pomembno politično sporočilo. Zakaj? Prvič, pregled ni bila zgolj simbolna vaja. To je eh, bila naša zahteva za svet, da potrebujemo prožen proračun v prihodnih letih. To pomeni v letu 2018. Potrebovali smo prožnost in sedaj je nimamo. Torej, sklep je, da bomo morali delati na tem, če eh, italijani ne bodo spremenili svojega mnenja in če mi ne bomo spremenili svojega mnenja, mnenja bomo na koncu končali brez prožnosti in zadeva bo ob koncu težja. To je zelo pomembno. Dobro, in kako je s prioritetami, če nimamo um, prožnosti? Gospod poročevalec pravi, da potrebujemo prioritete, ampak vemo, da bo to mnogo težje. In drugič kar se tiče regionalne in kohezijske politike v besedilu. Zelo jasno je, da je to največja prioriteta, kar je bilo že povedano. Ampak poglavitni problem je ta, da je eh, proračun za leto 2017 kohezijsko politiko znižil za 15 odstotkov, kar se tiče plačil. Leta 2018 lahko pričakujemo, da bo prišlo do velike porasti plačil. Vprašanje je, kakšen odstotek proračuna bomo namenili leta 2018 za kohezijo. In tukaj pride do velikega skoka pri plačilih. Če bo ostalo tako kot leta 2017, bomo takoj doživeli zaostanke. Če pa bomo podvojili kohezijsko politiko 2018 v primerjavi z 2017, bomo morda na varnem. Vprašanje je, ali bo svet pripravljen podvojiti denar za kohezijsko politiko leta 2018. Kajti, če bi podvojili denar za kohezijsko politiko 2018, kje bodo stroške znižili, katere prioritete bodo okrnili in sklep je, da potrebujemo več plačil. Potrebujemo enostavno več uplačil v proračun, sicer bomo padli v past. Zahvaljujem se, gospod eh, Murašan mislim, da lahko preberemo to besedilo in rečemo, poslušajte, to so naše prioritete. To je nekaj, kar bomo zahtevali in ne pričakujete od nas, da bomo kje popustili, ampak če ne bomo kje popustili, potem moramo ponovno razmisliti o proračunu 2018. To je peto leto, leto pred Brexitom. Vrzel po uh, Brexitu pa bo znašala 5 milijard, mimo grede. Uh, če si pogledate njihova plačila, rabat, izdatke, pravzaprav pridemo do petih milijard, ne, pretira, ne pretiravajmo. In uh, problem je, da bomo morali teh pet milijard 2018 nadomestiti. Naj sklenem. To besedilo je zelo pomembno. To je zelo pomembno politično sporočilo. Ni pa jasno za tiste, ki tega ne razumajo, kajti pravzaprav ponavljamo zelo splošne elemente. Uh, Ampak mislim, da moramo tukaj brati med vrsticami in uh, biti moramo zelo konkretni in zelo praktični. In če ne. Uh, Poglejmo si EFSI. Eden od strokovnjakov je dejal, če ne bomo uh, porabili denarja na področju kohezijske politike, potem ga utaknimo v EFSI. To je dejal nekdo včeraj. Vzemimo to kohezijske politike in utaknimo v EFSI, kajti to bo bolj učinkovito. Če tega ne morete porabiti eh, na področju kohezije, potem to porabite eh, pod EFSI-em in tega ne morem sprejeti. Tega ne moremo sprejeti. Slediti moramo našim prioritetam, kajti kohezija je pod deljenim upravljanjem. Tukaj gre za rast in ulaganja. Zato bi bil rad zelo praktičen. In a, ta proračun je izredno pomemben in bo mnogo težji kot leta 2017. Najlepša hvala. Res je, da bo leto 2018 e, težavno leto, kar a, e, zadeva a, e, vlade, kajti vlade so zaenkrat. A, v svoje javne finance slabo uh, vključevale plačila. Vsako leto namenjamo sredstva vladam. Um, Evropska unija je na ta način uh, delovala, ampak uh, prispevki v evropski proračun v nacionalnih državah niso bili zelo pomembni. Sedaj pa bo prišel čas za poravnavo plačil in leta 2018 se bodo pričela izvajati plačila. In mislim, da bo res prišlo do Eh, eksplozije pri zahtevah po plačilih in zato dvomim v ta proračun. Kar pa zadeva revizijo večletnega finančnega okvira, zato potrebujemo soglasnost. Pri proračunskih eh, pogajanjih, eh, pri usklajevanju ne potrebujemo soglasja držav članic. Mogoče bi mogli, morali eh, tekom eh, usklajevanja eh, vključiti tudi revizijo večletnega finančnega okvira. Mogoče bi na ta način lažje dosegli rezultate in sicer z relativno večino. Tako, sedaj pa gospoda Murašana prosim, da poda svoje povzetke. Hvala lepa. Eh, zahvaljujem se vsem kolegom za pripombe, za komentarje. Iz vseh eh, komentarjev je izhajalo nekaj, s čimer se strinjam in zelo se veselim sodelovanja z vami. Začeli bomo kar takoj. Eh, začeli bomo za predlogi sprememb v zvezi s tem poročilom. Gotovo boste dodali pomembne elemente, ki ste jih omenili v svojih prispevkih. In kot ste vi dejali, gospod predsedojoči, In pa kot je dejal gospod Olbricht, oh, to je omenila tudi gospa Toma, zavedati se moramo okvirja, v katerem se bomo odločali o proračunu in v katerem ga bomo izvajali. In pravzaprav smo v tem duhu omenili pogajanja, ki bodo vodila v izhod Združenega kraljestva iz Evropske unije. Potem pa imamo tu še poročilo skupine na visoki ravni in pa pregled eh, večletnega finančnega okvirja. Torej, kar hočem povedati, je to, da bomo delali na tem proračunu in da se bomo pogajali o tem z drugimi inštitucijami eh, tudi v spravnem postopku in pa vsem se zavedamo okvirja, konteksta, v katerem delamo. To vključuje tudi eh, revizijo eh, večletnega finančnega okvira. Če bo da, eh, ti pogovori zaključeni, potem bomo zadevo tudi mi zaključeni, sicer pa bomo morali videti, kakšne bodo posledice za naslednje leto in kako bi eh, lahko ravnali. Kar se tiče Brexita. Torej, posledice za prihodni proračun bodo nične, kajti Brexit se ne bo zgodil drugo leto. To je jasno. Torej, dokler eh, nimamo Brexita, je Združeno kraljestvo polna članica Evropske unije z vsemi obveznostmi. Ali bo razprava o prihodnih odnosih med. Evropska unija in Združnim kraljestvom in pa o proračunskih posledicah eh, se začela v naslednjih mesecih. Torej, eh, mi bi morali podati prispevek k tej razpravi, Evropski parlament mora biti udeležen te razprave, ampak eh, naj bo jasno, finančnih posledic za proračun v naslednjem letu bodo nične. Toliko z moje strani, kolegice in kolegi, veselim se sodelovanja z vami, veselim se predlogo sprememb. Rok za eh, predlogo sprememb je eh, naslednji torek ob 18. uri. Glasovanje bo v odboru potekalo 6. marca in na plenarnem zasedanju bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju marca. Hvala lepa in kot rečeno, veselim se sodelovanja z vami. Merci, Najlepša hvala, gospod splošni poročevalec. Kaj pa komisija? Želite podati svoje mnenje? Želite kaj povedati o novih sredstvih? Eh, želite spregovoriti o proračunski vojnici. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil za to razpravo, ki je eh, pokazala, da se v veliki meri odbor strinja glede ciljev in pa prioritet, ki jih je v svojem sporočilu definirala tudi Evropska komisija. Mogoče eh, nekaj pojasnil, tako da ne bo prišlo do nesporazumov. Najprej k plačilo. V zadnjih treh letih eh, se je narava plačil spremenila prešli, prišli smo iz situacije, kjer eh, nismo mogli poravnati eh, računov eh, zaradi nezadostnih eh, sredstev, v eh, situacijo, eh, kjer eh, ni eh, zahtev poplačil, kot bi jih eh, pričakovali. Gospod Manka je eh, predlagal razlago tega pojava. Glede na odločen eh, odločno zahtevo Evropskega parlamenta smo pripravili načrt za poravnavo plačil eh, in eh, zaradi tega eh, so sedaj vsa poročila, ki prihajajo, tudi poravnana in zaradi tega tudi nimamo nobenih skrbi, kar zadeva pomankanje sredstev za poravnavo plačil. Leta 2018 pa lahko pričakujemo poravnavo, poravnavo sredstev eh, iz eh, kohezijskega programa. To bo seveda vplivalo eh, na raven plačil. Pričakujemo znatno povečanje in Evropska komisija bo zahtevala sredstva, ki so potrebna za to, da odgovorimo na trenutne potrebe. Evropska komisija bo torej prevzela svojo odgovornost pri izvajanju proračuna za leto 2018. In še zadnja pripomba. Ta se nanaša na skrbniški sklad. Slišali smo določene pomisleke v današnji razpravi. Naj vas eh, spomnim, da je Evropska komisija v skupni izjavi, ki je bila sprejeta v proračunskem postopku za leto 2017, eh, sprejela zavezo, In eh, komisar Oettinger je kasneje napisal pismo vam, gospod predsednik, kot predsednik odbora za proračun. In sicer gre za zastopanost predstavnikov Evropskega parlamenta v upravnih odborih skrbniških skladov. Seveda je to bila zahteva Evropskega parlamenta. vsako leto naj bi eh, tudi svetu in eh, parlamentu poslali poročilo o izvajanju skrbniških skladov. Prosim, da ste odprtega duha. Skrbniški eh, sklad omogoča, da odgovorimo na nepredvidljive dogodke, ki jih evropski proračun ne pokriva. Poleg tega omogoča tudi boljša koordinacija z dejavnostmi držav članic na področjih, eh, kjer je posvetovanje z državami članicami potrebno. Toliko torej z naše strani, gospod eh, predsedujoči. Pozdravljam eh, poročilo oziroma osnutek poročevalca in pa razpravo, ki je temu sledila. Najlepša hvala. Mogoče bi nam lahko poslali poročilo o finančnih odnosih med Evropsko unijo in pa Turčijo. Tukaj mislim na uh, instrument uh, za Turčijo. Kako poteka financiranje? E, obveznosti znašajo 3 milijarde oziroma 6 milijard. Zanima nas, kako poteka izvajanje. No, to je bila zelo zanimiva izmenjava mnen. Rad bi se zahvalil uh, avtorju Sigfridu Morešanu. Sedaj pa je glede na dnevni red uh, na vrsti poročilo našega splašnega poročevalca za leto 2016. Gre za eh, solidarnost. Solidarnost. Uh, Tudi z Združenim kraljestvom še zmeraj ni zamrla. Gospod Fernandes. A solidariedade pratica-se e deve-se praticar rapidamente, com urgência, no caso. Torej, uh, treba je hitro zagotavljati pomoč, ko pride do naravnih nesreč. Uh, pomoč mora biti takojšnja in mislim, da moramo pospešiti naš eh, predlog in pa mislim, da moramo pospešiti potrditev tega poročila. Prositi moramo svet naj hitro ukrepa tako, da bomo lahko pospešili postopke in pa izvajanje tega poročila. Tako da bomo zagotovili, da bodo zneski, ki so tukaj opredeljeni, prispeli na Portugalsko, na Cipr in v Združeno kraljestvo in pa na avtonomno področje Madeire. O tem eh, poročilu pravimo, da bi Združeno kraljestvo. Uh, morali prejeti sredstva 7,5 eh, eh, eh, milijonov in pa 98 milijonov in pa portugalska 3,5 milijonov evrov. To se nanaša na poplave leta 2015 v Združenem kraljestvu. Pros, niso prosili za predujem, kar pa se tiče Madeire in Madeire. Cipra. Eh, tam so doživeli eh, požare in sušo. Torej, nobenega dvoma ni, da bi morali kar se da hitro sprejeti, potrditi eh, to poročilo in pa mobilizirati denar. Tako da bodo sredstva, ki sem jih omenil, kar se da hitro prispela v Združeno kraljestvo na Cipr, na Portugalsko oziroma predvsem na Madeiro. Proračun Evropske unije je proračun, ki zagotavlja, ki omogoča solidarnost, eh, ki omogoča, da je EU prisotna, ko pride do naravnih nesreč naravne nesreče se vedno bolj množijo in eh, v prihodnosti bomo doživeli eh, skrajne vremenske razmere zaradi um, podnebnih sprememb. Torej 2,4 uh, eh, milijona za Združeno kraljestvo, 3,9 milijona za uh, Portugalsko. Včeraj smo govorili o solidarnosti, ampak sedaj moramo tudi dokazati to uh, solidarnost z dejstvi. Kdo bi rad komentiral o tem? Zoraporter je suscite un consensus total. Mislim, da je poročevalec naletel na popolno soglasje. Predlogi sprememb morajo biti vloženi pred 2. marcem eh, ob 13. In odbor za proračun eh, ne bo glasoval 30. marca, ampak 20. ali 21. marca na ta uh, način uh, bodo z nami tudi člani skupine ELS, kajti 30. marca bodo na Malti na kongresu. In glasovanje na plenarnem zasedanju bo potekalo 26. ali pa 27. aprila. Sedaj pa bomo prisluhnili gospodu Gejerju. In sicer gre za predlog spremembe proračuna številka ena k splošnemu proračunu za leto 2017. Gospod poročevalec, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Da, torej pri predlogu spremembe proračuna je tako kot pri prerasporeditvi sredstev, eh, za katere smo se odločili. Torej, sedaj smo se odločili za prispevka iz solidarnostnega sklada in to zahteva spremembo proračuna tako da bomo namenili ustrezne vsote za solidarnostni sklad. O tem je ravno govoril gospod Fernandez, torej tega mi ni treba ponavljati. E, to je ena majhna napaka v predlogu Evropske komisije v zvezi s spremembo proračuna in mi kot nadzorniki e, del Evropske komisije moramo biti aktivni. kajti tukaj imamo tudi predujem. In eh, v svojem usnutku eh, to tudi kritiziram. Torej, malteško predsedstvo je sporočilo, da bodo popravili to napako, torej eh, dobili bo, sredstva se bodo vrnila, In potem bomo izdelali sklep in tam bomo lahko izpustili ta odstotek, ker ne bo več potreben. To je pač tehnična napaka. In to lahko potem. To pomeni, da bomo morali pač tako eh, postopati v postopku sprejetja spremembe sporočuna. Torej, roki so takšni, kot uh, jih je opisal gospod Fernandez. Uh, torej, roki se upadajo s tem, kar je napovedal gospod Fernandez. Nehal. Najlepša hvala, gospod splošni poročevalec. Eh, nihče nima nobene pripombe. Enako je bilo priporočilo. Uh, Joseja Manuela Fernandeša, torej eh, rok za vložitev predlogu sprememb eh, je 2. marec eh, do 13. ure. In kar zadeva glasovanje, bodo datumi enaki kot za poročilo Jose Manuel Fernandez. Glasovanje na plenarnem zasedanju pa bo potekalo meseca aprila v Strasburgu. Gospa Holmajer se nam je pridružila in zato ji bom dal besedo oziroma bom predstavil to točko še malce in jo bom prosil za potrpežljivost. Besedo pa bom dal gospodu uh, Gajerju in sicer na temo CDFOPA ali Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja. Šlagih vode svijo ti dve. Uh... Gospod eh, predsednik, predlagal bi, da bi te tri točke dnevnega eh, reda združili in o njih razpravljali skupaj. Torej govorimo o točkah 10, 11 in 12, kajti te točke so med seboj tesno povezane. Gre za spremembo temeljnih uredb za agencije, ki jih ima Evropska unija. Te agencije se ukvarjajo uh, s svetom dela, za delovnim svetom. Eh, CDFOP je agencija, ki se ukvarja s poklicnim usposabljanjem. Potem imamo Eurofound, ki preučuje pogoje življenjskih in delovnih razmer. In potem imamo še EU OŠA, ki tudi sodi v ta kontekst. Zato je to postopek, v katerem vsebinsko povezane agencije uh, hkrati uh, spreminjamo oziroma hkrati spreminjamo temeljne uredbe za te agencije. Eh, torej, um, sprejeli bomo mnenja o, spremeni, o spremembi uredb in ta mnenja morajo biti skladna. Gre za to, da želimo ustvariti učinke sinergije pri teh agencijah. Glede na to, da so se agencije sorodne, te sinergije bi morali ukrepiti, sem spada na primer, da moramo imeti jasno ločitev pristojnosti, zato da bo jasno, katera agencija deluje na katerem področju, da bomo preprečili podvajanja in prikrivanja in ne bi bilo v redu, če bi agencije delale prav na istih področjih. Da bi se temu izognili, sem izdelal nekaj predlogov. Sem sodi tudi to, da bi v upravnem svetu agenciji bili tudi člani drugih agencij, tako da bi agencije pri izdelavi letnih načrtov razpravljali druga z drugo in bi potem skupaj odločali o tem, katere postopke bodo uvedli v določenem letu to bi bilo lahko primerno. Kajti tudi na ta način bi prispevali k temu, da ne bo prihajalo do prekrivanj. Treba je torej izboljšati povezave teh agencij z inštitucijami. torej, zlasti kar se tiče nalog, svetovalnih nalog, eh, kajte te agencije svetujajo evropskim inštitucijam, torej zlasti na tem področju eh, sem ukrepal eh, rok za predloge sprememb je čez en teden. Po mojem mnenju je to precej neproblematično. 20. in 21. marca bi ta mnenja lahko sprejeli. Hvala lepa. Merci. Najlepša hvala. Hvala lepa za ta uh, pojasnila. Kar uh, zadeva te tri agencije, gospod Olbrecht je prosil za besedo. Želel sem spregovoriti v imenu eh, kolega Sarvame, ki kot poročevalec v senci danes žal ni z nami. Gospod Sarvama je želel, da vam povem, da se skrinja z gospodom Gajerjem, da je potrebno okrepiti učinkovitost teh agencij. Rad pa bi povdaril tudi koordinacijo in pomen koordinacije dela eh, teh agencij, tako da se izognemo podvojevanju. Eh, gospod Sarvama bi, se, eh, bi si želel tudi, da bi se te agencije bolj osredotočile na rezultate. To je torej njegovo sporočilo in opravičuje se, da danes ni, danes zna, da danes ni z nami. Hvala lepa za ta pojasnila. Želi še kdo besedo? Gospod Kolmer? Ne, ja. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Gajer, zahvaljujem se vam uh, za eh, vašo predstavitev in posem se strinjam z vami, da moramo najti sinergije, uh, tako da delo ne bo potekalo na neusklajen način. Usklajeno, uh, usporedno delovanje lahko obrodi dobre sadove. Ta tri področja, ki ste jih izpostavili in o katerih eh, bomo eh, sedaj razpravljali, pa so tudi tri področja, ki eh, so odlična za obravnavo načela subsidijarnosti. Dobro, če imamo takšne agencije, lepo, ampak kaj pravzaprav počnejo? in vemo, eh, da obstajajo velike razlike med državami članicami eh, Evropske unije. Vsi, ki potujemo po Evropski uniji, lahko hitro ugotovimo, da se hidroelektrarna v Nemčiji močno razlikuje od hidroelektrarne v Grčiji. Torej, imamo te temeljne razlike. Ali je res naš cilj na eh, evropski ravni sprejemati zakonodajo in predpise, ko pa vemo, da določene države članice teh predpisov nikoli ne bodo mogle izvesti, eh, kajti ne morejo si prevoščiti takšnih temeljitih sprememb eh, gospodarstva? Ali ne bi bilo bolje izdati zgolj nekaj priporočil? Eh, kajti potem bi potrebovali manj eh, osebja, hkrati pa bi bili tudi eh, bolj realistični. V praksi namreč ne bi od držav članic zahtevali tega, za kar že sedaj vemo, da ne bodo mogle uresničiti. Torej, kaj lahko te agencije dosežejo? To je tisto temeljno vprašanje. Hvala lepa, gospod Kolmer. Še kdo želi besedo morda? Mm, vedno več vas je v tej dvorani. Dobro, gospod Priza, v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi eh, le usmeril vašo pozornost na določene predloge sprememb. Prosil bi poročevalca, da jih upošteva, če je tole mogoče pozdravljam eh, predloge in pa cilje tesnejšega sodelovanja in učinkovitosti. Kljub temu pa bi rad izpostavil tri točke. Namreč skladnost z obstoječimi pravili v skupnem pristopu pristopu k decentraliziranim agencijam. O tem pristopu so se dogovorili svet, komisija in parlament. so eh, tisti, eh, ki bodo sedeli v upravnem odboru, predstavniki držav članic komisije in pa parlamenta, kadar bo to potrebno. Nikjer pa ni omenjeno, da naj bi v upravnem odboru bili tudi predstavniki tripartitnih agencij. Torej na to vas zgolj opozarjam. Eh, gre za predlog spremembe ki eh, bi v ta upravni odbor eh, vključil tudi predstavnike drugih tripartitnih agencij. Drugič, predlog spremembe šest, kjer je govora o centru za eh, prevajanje in tam je zapisano, da naj bi ta centr zagotavljal prevode za vse druge agencije. Eh, tukaj je sedaj zapisano, da naj bi eh, prevajanje zagotavljal centr za prevajanje ali pa druge službe za zagotavljanje prevajanja oziroma prevodov. No, tukaj povdarjamo vlogo eh, tega centra, kajti naloga tega centra je, da zagotavlja prevode drugim agencijam. In na zadnje bi rad spregovoril še o predlogu spremembe 8. Gre za nadomestitev izjave, da bo za tem namenom agencija zagotovila storitve poročevalec predlaga, da bi storitve eh, zamenjali z analizami. To je seveda naloga vseh treh agencij, ampak v primeru CDFOPA bi to lahko eh, povzročilo omejitve, kaj ti eh, CDFOP zagotavlja tudi določene storitve, kot recimo. Eh, izvajanje uh, odločitev uh, Europasa in uh, sprejemanje odločitev v povezavi uh, z Europasom. Poleg tega pa upravlja tudi uh, z podatkovnimi uh, zbirkami Evropske panorame veščin. Torej, mogoče ni smiselno tako omejevati teh dejavnosti CDFOP-a mogoče lahko predvidite eh, v svojo ubeseditvi eh, te dodatne dejavnosti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Merci, Hvala lepa, gospod Priza. Gospod poročevalec. Ja, ja, najlepša hvala. Hvala lepa za vse prispevke. Mogoče naj najprej odgovorim gospodu Kölmerju. E, vaši pomisleki so povsem pravilni, ampak naloge e, teh e, agencij pa niste ravno dobro orisali. Kaj počne Eurofond? Eurofond recimo zagotavlja pregled eh, situacije na socialnem področju v Evropski uniji, kajti eh, razlike med državami članicami so tako velike, da jih je težko med sebojno primerjati. Tukaj gre eh, ne zgolj za preiskave, ampak gre tudi za vprašanje, eh, kako se eh, podatki zbirajo. Če želimo imeti pregled eh, socialne situacije v Evropski uniji in če želimo sprejeti politične ukrepe v zvezi s tem, potem morajo biti podatki držav članic primerljivi in nekdo mora za to poskrbeti. Eh, potem bi morali eh, vsaki eh, državi zaposliti 28 oseb, ki bi zagotovile primerljivost teh podatkov za podatki v drugih državah. In to se mi zdi povsem nesorazmerna obremenitev. In to bi bila uporaba načela subsidijarnosti. Ali ni bolje tega početi na enem mestu? To je potem ceneje kot pa 28 zaposlenih v vsaki državi članici, v vsakem nacionalnem organu. Eh, mislim, da gre tukaj ravno za evropsko dodano vrednost. Podobno pa velja za CDFOP. Tudi tukaj je vprašanje, ki ste ga zastavili, posem neutemeljeno. Če želimo, da bodo lahko mladi eh, znotraj Evropske unije prosto eh, potovali, da bodo lahko našli delovno mesto druge, glede na svojo izobrazbo in tako naprej, potem potrebujemo neko centralno agencijo, ki bo to zagotavljala. In uh, najbrž uh, je uh, to ponovno uh, ceneje, kot če bi to delo opravljala vsaka država članica sama. Torej, uh, načelo subsidijarnosti v tem okviru ni ravno koristno. Kar pa zadeva uh, prispevek gospoda Preze, ogledal si bom še enkrat predlog spremembe 8. Najlepša hvala. CDFOP. Seveda ne želimo, da bi izgubil pristojnosti zaradi napačne ubeseditve, kar pa zadeva prevajalske centre, eh, to ima določen smisel, kaj ti eh, gre za nenehen spor med mano kot stalnim poročevalcem in pa komisijo. Komisija je želela zmanjšati število zaposlenih v agencijah, zaradi tega prevajalski center več ne more zagotoviti storitev za druge agencije. Takšna je pač situacija in ta odbor je v vsakem eh, dokumentu na to temo, v razrešnici ali eh, pa v eh, različnih proračunskih poročilih, vedno znova upozarjal na to, da varčevanje na določenih eh, področjih eh, vodi eh, v nezmožnost zagotavljanja storitev in pri prevajalskem centru se je to zgodilo. Agencije morajo tudi predolgo čakati na nek prevod. In če eh, te agencije zagotavljajo storitve za gospodarstvo, potem se moramo zavedati, da je čas denar. In tudi roki se podaljšujejo in tudi Evropski parlament mora neizmerno dolgo čakati na eh, prevode. Ne gre za to, da bi zadušili eh, ta centr ampak eh, želimo eh, zagotoviti, eh, da bo centr ustrezno opremljen tudi kadrovsko, da bo lahko izvajal svoje naloge. No, takšna je bila politika komisije v zadnjem času. Alternativa bi eh, bila, da razširimo obseg prevajalskega centra, ampak tega tukaj ne morem storiti. Skupni pristop ne pravi, da eh, bi eh, morali biti predstavniki agencij v upravnem odboru, ampak o tem bi se lahko še pogovarjali. Mislim, da lahko razširimo obseg uporabe. Ne gre za to, da bi povečali upravne eh, odbore, ampak moramo zagotoviti, da bo prišlo do medsebojnega seznanjanja in pa do usklajevanja dejavnosti v različnih agencijah. Tako da se bodo agencije lahko oglasile, še preden bo do sprejete določene odločitve. Torej, eh, se upravičujem, ampak eh, če v upravnem odboru lahko imamo 28 predstavnikov držav članic, ampak, eh, potem je to nekoliko pretirano. Se vam eh, ne zdi? Eh, v takšnem primeru imamo zagotovo še en sedež za predstavnika agencij. Na ta način bi se izognili podvojevanju. Najlepša hvala. Mislim, da eh, smo zaključili z obravnavo te točke odboru za proračun bomo odločitev sprejeli 20. Eh, marca. Roke, rok za vložitev predloga sprememb je 16. Eh, februar do 18. ure. Prepričan sem, da bo komisija upoštevala naše mnenje. J'en profite pour demander au rapporteur général. Prosil eh, bi eh, splošnega poročevalca, da nam pove, če je prišlo do napredka, kar zadeve Grčijo. Je prišlo do kakšnih premikov? Ali bomo to obravnavali drugič? Ja, Monika Holmajer se nam je pridružila. In sicer je zadolžena za nepremičninsko politiko mogoče bi, eh, bom potrebno tudi glasovanje, gre za skupno raziskovalno središče v Ispri v Italiji. Si, Olmeier, bien... Gospa Holmajer, boste podali svoj prispevek, če seveda želite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi spregovorila o dveh točki, prvič o stavbi eh, in pa o skupnem raziskovalnem središču v Ispri. Eh, tukaj eh, gre za stavbe, s katerimi sem se ukvarjala že v prejšnjem proračunskem obdobju. Ispra eh, se nahaja v eh, zelo eh, stari stavbi, ki je bila izgrajena okrog leta 50 in ta stavba tako tudi izgleda in prej je bila rešitev takšna, da smo Ispro pač razdelili na več majhnih stavb, sedaj pa bi bil pravi trenutek, da vse skupaj združimo in zato so potrebna nova gradbena dela. 11 stavb eh, potem več ne bomo obravnavali. Stavba 44 se nahaja eh, na območju, kjer se izvajajo jedrski poskusi, eh, uporablja se v druge namene. Druge stavbe, ki so stare med 37 in 57 let, pa bodo enostavno podrte. Če si dobro ogledamo zadeve, lahko hitro ugotovimo, da te stavbe uh, tudi uh, nima smisla vzdrževati. Uh, gre za novo stavbo z 10.502 kvadratnimi metri. To je bruto površina. Neto uh, površina uh, pa je približno 6.400 kvadratnih uh, metrov uh, to je skupaj z laboratoriji in tako naprej. Uh, približno bom 20 kvadratnih metrov bomo imeli na posameznika. 345 eh, oseb je maksimalna kapaciteta, trenutno je zaposlenih 315 oseb, vse skupaj odvisno tudi od zmogljivosti držav članic, ki z nami sodelujejo. 3,9 milijona. Uh, potrebujemo uh, za to, to je približno 90 odstotkov, uh, eh, izpra, ne potrebuje uh, torej, uh, financiranja od zunaj. Med leti 2013 in 2014 se je zmanjšal uh, postranski prihodek iz pre. Uh, Eh, sedaj se je ta zaslužek povišal na 9,9, prej je bil 5,6, eh, 5,2 in eh, zanimivo bi bilo vedeti, zakaj obstaja takšna velika razlika med raziskovalnim programom, med sedmim raziskovalnim programom in pa obzorjem 2020, kaj te razlike niso tako velike, kar zadeva skupno raziskovalno središče. To bi bilo morda zanimivo, ampak kot je uh, povedal uh, predsednik že zadnjič, uh, je uh, bila razlika poravnana iz uh, prihodkov uh, agencije ISPRA. v dolgih letih, eh, dolga leta smo namenjali sredstva za to skupno raziskovalno središče Srbija, Moldavija, Bosna in Hercegovina, Izrael, Albanija, eh, Makedonija in tako naprej eh, so vključene v to skupno raziskovalno središče in končno bomo torej ta sredstva uporabili zato, da ne bo potrebno pridobiti zunanjih naložb. države članice. Niso uh, zagotovile uh, sredstev za vzdrževanje stavb, ampak uh, predvsem zaradi tega, ker je težko, to težko določiti v uh, letnem proračunu. Situacija ravno ni optimalna, sredstva bi morali zbirati. Um, že uh, dlje časa, sedaj imamo zgolj uh, te uh, prihodke uh, raziskovalnega središča, uh, 16 milijonov uh, približno. Stroški se bodo sedaj znižali zaradi tega, ker bomo imeli eno stavbo, Ugotoviti moramo, da bo zaradi same učinkovitosti eh, stavbe prišlo do znižanja eh, stroškov za 60 odstotkov stroškov upravljanja in to je smiselno, zato predlagam, da to potrdimo, to prerasporeditev in da potrdimo eh, dodatno centralizacijo, kajti predvidena so tudi nova gradbena dela. Rešena pa še, rešeno pa še ni vprašanje radioaktivnih odpadkov iz preteklih let. Eh, odbor za proračunski nadzor eh, pa izvaja pritisk v zvezi s tem. Zaradi gradbenih del eh, smo začeli pred leti spraševati, kateri radioaktivni odpadki se tam nahajajo. Trenutno so vsi registrirani, so v, ustrezni, eh, v ustreznem prostoru, točno vemo, eh, kaj je eh, radioaktivno in kaj ne. Ta del stavbe ni v naši pristojnosti, me pa veseli, da je registriran in da je italijanska država pod pritiskom, da najde neko končno rešitev, ne pa le začasno rešitev. Začasna rešitev je ta, da eh, radioaktivni odpadki ostanejo neregistrirani eh, in Evropska unija se je izrekla proti temu. Na ta način bomo natančno vedeli, kaj eh, se tam nahaja, v kolikšni meri so ti odpadki radioaktivni in tako naprej. To sem želela omeniti, kajti pred nekaj. Leti temu še ni bilo tako, to ni povezano z eh, gradbenimi deli, ampak eh, rada bi eh, spregovorila tudi o pomislekih odbora za proračunski nadzor. Torej, prišlo je do pozitivnega premika. Prosim, da vse skupaj podpremo. Merci, Najlepša hvala, gospa Holmajer ali lahko uh, prosimo komisijo, uh, da uh, razloži situacijo, gospod Preza. Euh, gospod predsedujoči, predlagam, da predstavnik oddelka za raziskave spregovori o tem. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kar zadeva namenske prehodke, 3,5 odstotka prejšnjega uh, okvirnega programa so znašali ti namenski prihodki, sedaj smo jih znišali le na 2,5 odstotka. To pomeni, da so se prispevki držav zmanjšali. V letih 2014 do 2016 Švica uh, ni eh, sodelovala v programu obzorje 2020 sodelovali so zgolj eh, v posameznih delih tega programa in zaradi tega je prišlo do teh razlik. Kar zadeva eh, odpadke, smo eh, registrirali vse odpadke in imamo tudi začasno skladišče, eh, medtem ko čakamo na uničenje teh eh, radioaktivnih odpadkov. Imamo eh, tudi ustrezen program za spopadanje s tem problemom? Alors, j'ai noté que les recettes euh, affectées passaient de 3,5% à 2,5%, mais ça fait... No, razumem, da so namenski prihodki eh, se znižali z 3,5 na 2,5 odstotka, ampak kaj to pomeni v absolutnih številkah? Prej smo prejemali 14 milijonov evrov do leta 2013, eh, to so bili namenski prihodki na leto, od leta 2014 pa le 5 milijonov. Torej gre za razliko 8 milijonov evrov v letih 2014, 2015 in 2016. V letu 2007 smo imeli skoraj da 10 eh, eh, milijonov evrov zaradi prispevka Švice ali pa v letu 2017. Da, ja. 2007 smo imeli 7,7 milijonov, eh, potem se je številka zniža, zvišala na 13,6 milijona in v okviru obzorja 2020 na, se je spustila na 5,3 milijona in sedaj se bo ponovno pospela na 9,9 milijona, ampak vidimo, da eh, se je udeležba od zunaj zmanjšala. Torej, pri obzorju 2020 in pri eh, programih eh, moramo biti eh, zelo eh, pozorni, kajti če imamo malo namenskih eh, prihodkov, lahko izvajamo malo eh, zanimivih projektov, eh, pri katerih bi sodelovali tudi druge države. To je potrebno izpostaviti in biti moramo pozorni. Najlepša hvala za to opozorilo. Kar zadeva eh, načrt, eh, proračunski načrt, eh, ali gre tukaj za sredstva Evropske unije, ali gre za znižanje stroškov, bolj za drugi pristop, eh, gre bolj za izdatke. Torej, gre za eh, predvideno višino plačil, ki se upošteva pri dodelitvi eh, obveznosti. Ali ne gre tukaj za proračunsko anomalijo? Kaj te plačila bi morala eh, biti v rubriki plačil? Ja na strani izdatkov eh, so ta plačila, zato da bi upravičili odobreni prevzem obveznosti. Kaj ti izdatki uh, vplivajo, višina izdatkov vpliva, vpliva na uh, plačila in pa na prevzem obveznosti. In zato se uh, pri prevzemu obveznosti upoštevajo tudi uh, drugi uh, izdatki. Ampak tukaj gre za uh, določena uh, plačila, eh, ki ne spadajo, uh, oziroma za določene izdatke, ki ne spadajo v uh, skupno rubriko plačil v tradicionalnem pomenu te besede. Aha, seveda. Ampak bili ste z nami, ko smo razpravljali o proračunu za leto 2018 o smernicah eh, našega splošnega poročevalca. Želimo, da bi bil proračun razumljiv našim državljanom. No in ta sistem eh, je eh, po mojem mnenju odmik od tradicionalnega proračuna. Ker na ta način potem zmanjšate raven izdatkov v proračunu. potrebno upoštevati udeležbo držav, eh, kot je recimo Švica, govorim o tretjih državah. Gre za neke vrste plačilo tem državam za udeležbo v tem programu. Gre za predvidene izdatke, ki pa. Uh, se ne nanašajo eh, na eh, pravno podlago eh, našega proračuna, kajti tretja država je tista, ki sodeluje in mislim, da pri tem ne gre za odstop od naše proračunske politike. Potem pa imate tukaj instrument za begunce eh, za Turčijo. Tam eh, gre za dvostranske prispevke držav članic na ta način lahko prevzamemo dolg, ki eh, presega eh, plačila eh, oziroma izdatke, ki jih lahko prevzamemo v okviru proračuna. No, to je pač takšna proračunska logika. Ja, to lahko razumejo strokovnjaki za proračun. Ne vem pa, če lahko to razumejo državljani. Gospod predsedujoči, če dovolite, eh, imam ugovor. Kaj ti, če neka država prispeva eh, k določenemu eh, programu in prevzame del stroškov, potem to stori in se ob tem zaveda, da uporablja stavbo, da mora prispevati k poravnavi stroškov in tako naprej. mislim, eh, da so eh, namenski, eh, prihod, namenski prihodki dobra izbira, da pa niso najbolj logični, pri tem se z vami strinjam. No, jaz le opominjam na uh, univerzalni proračunski pristop. K temu se bomo še vrnili. sprejemam to prakso, kaj ti je v skladu s poslovnikom. Ampak, če želimo, da naši državljani ta eh, proračun razumejo, potem mora biti jasno, eh, koliko prispeva katera država, tudi recimo Švica in druge tretje države. Dobro, mislim da smo izčrpali to temo, ampak prosim kolege, da ostanete v dvorani, kajti potrebujemo kvorum, če želimo glasovati. 11 nas mora biti v dvorani. Torej, hvala lepa, da ostanete. Hvala lepa in prosim, da vas da ostanete. Torej, gospa Holmajer, ali predlagate, da glasujemo sedaj? Se opravičujem, kolega mi je ravno zastavil vprašanje. Torej, ali želite, da glasujemo? Ja. Dobro, potem bomo glasovali z dvigom roke. Kdo je za to prerasporeditev, za to financiranje? Dvignite roke. Generalni, eh, splošni poročevalec, ali ste za splošni poročevalec za leto 2018, gospod Murešan? Jaz sem prepričana, da sem za. Mislim, da smo soglasni. In da bomo sledili vašemu predlogu. Gospa Holmajer, To je pa drugi projekt, eh, ki smo ga prejeli in o katerem danes še ne bomo glasovali. Gre za eh, vnaprejšnje informacije v zvezi z Frontexom. Frontex je že eh, predstavil svoje načrte za prihodnost, ni pa še natančnih pogodb in Natančnejše informacije nam bodo podali kasneje v skladu eh, z proračunskim poslovnikom, pa bomo o tem tudi glasovali. Gre za sedež v Varšavi. Si vemo, da Frontex potrebuje eh, več zaposlenih, eh, tudi v Varšavi bodo imeli več. Trenutna situacija je takšna, da. Frontex najema 9 od 14 stavb, poslovna površina znaša 15.600 kvadratnih metrov približno, e, imajo 614 konferenčnih dvoran, e, kantino in tako naprej. Problem je, da te e, stavbe ne zadostujejo in da potrebujemo nekakšno prehodno rešitev, dokler Na polskem ne bo izgrajena povsem nova stavba. To naj bi se zgodilo do leta 2020. Torej v tem eh, prehodnem obdobju eh, bi eh, lahko eh, zasedli nova nadstropja, ki se nahajajo v isti stavbi, v kateri je trenutno Frontex, eh, pa eh, so prosta. Edini problem, ki ga vidim pri tem, je, da naj bi to stavbo najemali do konca leta 2024, ampak izseliti se želimo leta 2022. Eh, in sicer imamo informacije, da naj bi uh, to stavbo morali najeti do leta 2024, kajti v nasprotnem primeru uh, nam je ne bi oddali. Kaj se bo torej zgodilo, če se izselimo do leta 2022? Kdo bo uh, plačal uh, ta, uh, te dodatne stroške? Obstajale so določene težave uh, z krajšo pogodbo, potem uh, bi sledile sankcije, torej prosim Frontex da v podrobnih informacijah, ki jih bomo dobili po teh predhodnih informacijah, eh, podrobneje obrazloži to situacijo. Danes tega ni potrebno razčistiti, gre zgolj za unaprejšnje upozorilo Frontexu. Eh, radi bi več informacij v zvezi s tem. Kaj ti um, vnaprej uh, ocenjeni eh, stroški povezani z uh, prehitro prekinitvijo oziroma prezgodno prekinitvijo pogodbe izgledajo trenutno previsoki. Želimo pa seveda lastno stavbo, v kateri bo vse na enem mestu in eh, to je potrebno mogoče nekoliko podrobneje opisati. Torej, danes gre zgolj za predhodne informacije, konkretnejše informacije bomo dobili kasneje. In takrat bomo tudi glasovali o konkretni pogodbi in o konkretnem eh, besedilu Frontexa. Svet se je odločil za eh, podoben pristop in to tudi obravnava kot zgodnje opozorila. Merci. Merci. Hvala lepa. Frontex očitno potrebuje večje prostore in eh, sedež v Varšavi se bo očitno razširil. In eh, glede na to, da s polskimi. Uh, eh, organi smo podpisali sporazum o sedežu, eh, zato da bi lahko ustrezno sprejeli dodatno osebje. Doslej eh, so eh, zaposleni imeli pomisleke nad morebitno premestitvijo v Varšavo, ker so imeli dvome recimo tudi o šolanju svojih otrok. Ampak vemo, da so polske oblasti končno podpisale tudi sporazum o sedišu in da se bodo rešili tudi vsi ti vidiki. Hvala. Eh, ne mislite, da ni bil še podpišen sporazum? Videti je, da imamo še nekatere težave, kajti polska vlada mora to zemlišče um, ehm, dati na razpolago, to torej gre za 20 milijonov, uh, torej dati mora na razpolago, vlada to namerava storiti, ampak nisem prejela nobenih konkretnih informacij v zvezi s tem, če se je to že zgodilo. Uh, Torej, to, o tem se še vedno pogovarja in ti pogovori tečejo pozitivno, kot so mi povedali, ampak eh, končna odločitev še ni bila sprejeta. Za zemlišče. Ja, ampak jaz govorim o sporazumu o sedežu, ki daje eh, zaposlenim, ki pride, ki so na potenju v Varšavo, imajo poseben status, recimo, da niso podvrženi istim eh, fiskalnim režimom, imajo določene lajšave pri šoljenju svojih otrok, imajo posebne šole, torej določene, določene vidiki, ki lahko spodbudijo eh, ljudi, da se, da se dajo premestiti v Varšavo. Eh, še tu so nekatera odprta vprašanja, kajti sedanja vlada ne ukrepa tako ofenzivno, kot uh, smo bili tega vajeni v preteklih letih. V redu, potem se bomo o tem še enkrat pogovorili, odločitev po, bomo prenesli. Um, sedaj pa bomo predali besedo gospega Diazabal, ki bo spregovorila Evropski investicijski banki in uh, o poslih, ki jih vodi eh, zunaj Evropske unije. Moram reči, da to, kar smo eh, zvedeli zadnjič, je že bilo eh, zelo zanimivo in sem bil presenečen, ko sem slišal, da Evropska investicijska banka daje svoj pristop. Te prispevek pri naložbah na kitajskem, naprimer v Hongkongu in uh, torej. Uh, pozdravljam sicer željo, da EIB deluje po celem svetu, ampak glede na to, da EIB potrebuje e, jamstva za morebitne finančne naložbe, naprimer na kitajskem in glede na to, da torej EIB e, vlaga na kitajskem, to me preseneča. Gre torej za naložbe, ki prispevajo k izboljšanju podnebja. V redu, seveda potem po temi pogoji je v redu, da EIB spremlja evropska podjetja, ki vlagajo na kitajskem. In potem so mi odgovorili, ne, ne, ne, ne, ne gre za to. Ja, potem mislim, da je razprava na mestu. Dobro bi bilo tudi vedeti, kateri so načrti in časovnica, ki jih ob tem mora spremljati AIB. Izvolite, gospod Hadeza Bal, hvala lepa. Torej, glede tega, v, države, v katerih državah posluje AIB in pri katerih pobudah in naložbah sodeluje, to je seveda deloma predmet, o katerem se zdaj pogovarjamo, ko govorimo o zunanjem mandatu AIB-ja že zadnjič povedala, smo že eh, pač imeli neko razpravo o splošnih eh, linijah, prisluhnja sem mnenju različnim eh, političnim skupinam, postavili so določena vprašanja, jaz tudi sama sem to storila na podlagi razprave, ki smo jo razvili in na podlagi svojih predhodnih predlogov sem unesla določene predloge spremembe, ki jih sedaj predlagamo odboru. Gre za 35 predlogov, predlo, 35 predlogov spremembe. Eh, samo ena, eh, en predlog spremembe je konkretno vezano na jamstveni sklad. Se ne bom spuščala v vse podrobnosti, ampak moram reči, da eh, gre za v glavnem pet eh, sklopov predlogov spremembe. Prvi sklop zadeva konkretne številke ki jih priznavamo e, Evropski investicijski banki za to, da lahko vlaga v projekte e, za te države. In tako kot je povedala komisija, smo že povečali zgornje pragove za te naložbe, ampak mislimo, da bi bilo potrebno iti še dlje od predloga Evropske komisije, predvsem ob upoštevanju tega, da za majhno količino iz evropskega proračuna lahko v, v veliki meri povečamo posojila, ki jih lahko uh, izvaja EIB v teh državah. Predlagam, da se odločimo za to povečanje, kajti ravno v zadnjih letih uh, v času uh, večletnega finančnega okvira je prišlo do dveh uh, pomembnih kriz, ki smo jih doživeli uh, v naši okolici in najprej mislim na krizo v Ukrajini. In takrat AB je bil naprošen naj okrepi vse naložbe v prvem delu eh, tega eh, proračunskega obdobja, na to pa smo imeli migracijsko begunsko krizo, ki smo jo doživeli in ne samo, da ima posledice za države članice Evropske unije, ampak tudi za države iz soseščine. Iz teh razlogov mislim, da s tem majhnim proračunskim eh, pač prizadevanjem lahko bistveno povečamo naložbe v sosedske države. Drugič, drugi blok eh, predlogov sprememba se navezuje na ta novi cilj, ki se ga predlaga v uh, besedilu komisije. Ob tej priložnosti komisija uporablja določen stavek, ki smo ga večkrat slišali zadnje čase, uh, to tackle root causes of migration, torej da se lotimo osnovnih eh, korenin in eh, eh, vzrokov teh migracij. To je kot neke vrste mantra, ki se ponavlja v vseh sporočilih, v vseh prispevkih ampak ni posem jasno, kaj stoji za vsem tem, za tem bojem, za tem soočenjem, za koreninami teh migracij. Če si ogledamo tri cilje, ki jih že ima Evropska investicijska banka, torej razvoj zase, lokalnega zasebnega sektorja, predvsem pomoč MSP-jem, razvoj socialnih in gospodarskih infrastruktur, prevoze, energetika, okolje, zdravstvo, šolstvo, in potem tudi boj proti podnebnim spremembam, potem vse to že pomeni, da se borimo proti glavnim koreninam eh, migracij. Torej, ta četrti cilj eh, je potrebno preformulirati in to narediti bolj konkretno nekaj, kar naj bo povezano z pozornostjo, ki je treba priznati vsem migrantom, predvsem beguncem, pribežnikom, predvsem z ozirom na sosedske države, ki sprejemajo pribežnike oziroma ki so prehodne države. To seveda bi bil res pravi nov cilj, kajti eh, vse naložbe, ki jih že upravlja EIB, ampak jih tudi izvaja Evropska unija v vseh državah, a priori služijo že za boj proti vzrokom teh migracijskih tokov, kajti cilj vsega tega je trajnostni razvoj teh držav. Zato bi se mi zdelo pomembno in relevantno, da spremenimo formulacijo tega četrtega cilja. Torej, ti prvi trije cilji dejansko že pokrivajo tudi četrtega, tako kot je zdaj formuliran. Seveda lahko razvijemo razpravo okrog tega, mislim, da bo zanimiva razprava, ne samo kar zadeva zunani mandat EIB, ampak tudi za naslednjo razpravo, ki jo bomo imeli v naslednjih tednih v zvezi z celotnim načrtom sklopom za zunanje naložbe. Uh, in potem tretji sklop uh, sp predlogov sprememba. Uh, eh, tukaj gre za uh, osredotočenje na uh, uh, enakost uh, spolov in to je bistveno ne samo za evropske politike, ampak tudi za vse naložbe zunaj naših mejah. Pomembno je, da je ta razsežnost prisotna. Eh, recimo, ko gre za projekte, ki se jih lahko financira. In to mora biti prisotno tudi pri spremljanju in kontrolingu eh, nad projekti, ki jih izvajamo. In torej moramo biti bolj pozorni, bolje nadzorovati tudi spoštovanje človekovih pravic tam v tistih državah, v tistih eh, projektih, kjer je prisotna Evropska investicijska banka. Moramo videti, za kakšne projekte gre, kako lahko vplivajo na človekove pravice. In peti sklop, ki je povezan z a, davčnimi utajami, goljufijami, davčnimi oazami, korupcijo, a, nesudelujočimi jurisdikcijami. Vse, z vsem tem je lahko povezana, a, tudi so lahko povezane naložbe EIB-ja. In torej je treba se osredotočiti na entitete, ki se poslužujo tudi teh nezaželjenih e, praks in EIB eh, pač mora okrepiti še bolj svoj nadzor in svojo politiko proti tem praksam, proti utajam proti nesprejemljivim, ne, nesprejemljivim fiskalnim obnašanjem. In potem želim samo še eh, nekaj pokomentirati. V eh, poročilu o jamstvenem skladu bi vas prosila, da izvedemo tudi študijo o eh, primernosti te nove 9-odstotnega jamstva, garancije in torej tudi, da se osredotočimo na izvajanje tega. Eh, to so pripombe, ki sem jih želela podati. Bom pozorna na predloge sprememb in upam, da bomo lahko prišli do nekega soglasja. Hvala lepa, gospod Gardija Sabal, za vaše pojasnila. Kdo se želi izraziti v zvezi s tem? Gospod Muresan, izvolite. Predsednik, hvala lepa. Najprej naj se zahvalim poročevalki za predloge, ki jih je podala. Eh, in za delo, ki ga je opravila v zadnjih tednih oziroma na ta eh, svežen. Zelo pozorno smo si ogledali predlog eh, za razširitev zunanjega mandata EIB-ja in eh, za nas eh, predlog, glede na katerega bi EIB, EIB služila za to tudi v primarni inštanci, mislimo, da je to treba razširiti in da raven, ki se jo predlaga, ki jo predlaga Evropska investicijska banka, je primerna pomembna in eh, banka je tudi do, na dobrem mestu, da lahko oceni, ehm, kako naj postopa z oziroma na svojo eh, pač, eh, prisotnost in izpostavljenost. Zato mislimo, da je dobro, da razširimo ta zunanji mandat z oziroma na zunanje delovanje, zunanje naložbe. Podpiramo torej predlog, da, celovit, da naj se celovit um, zunanji mandat se poveča na 38,5 milijard evrov. Torej, katere, e, na katere države naj se osredotočimo? O tem smo se že pogovarjali tudi pred e, nekaj tedni. Moje pogled je naslednji. Moramo določiti prioritete. Moramo zagotoviti, da uporabljamo omejene količine denarja, s katerimi razpolagamo, na tistih področjih, kjer je lahko učinek delovanja Unije e, z oziroma na varnost Evropske unije za prek stabilizirajočih politik, kjer je ta učinek največji. Ne vem, katere so številke, ki jih predlaga Evropska investicijska banka. Eh, številke, ki jih predlaga poročevalka, so znane. Eh, Moje stališče v zvezi s tem je pač naslednje. Želeli bi se držati eh, predloga Evropske investicijske banke, ki ocenjuje, da z ozirom na vse regije največji delež gre na južno soseščino. 12 3 milijarde evrov, kar je utemeljeno glede na pomen, ki ga ima južna soseščina. Eh, gre torej za sredozemlje v tem primeru in to eh, območje je imelo zelo velik pomen usled priliva eh, beguncev in migrantov iz Afrike. Evropska investicijska banka meni, da bi ta znesek moral zadostovati do zaključka tega mandata EIB-ja in to je tudi naš pogled, zato ne delimo mnenja poročevalke v zvezi s to točk, da bi povečali ta znesek znesek eh, za, zelo, za bistveno za 1,3 eh, milijarda. In eh, torej soglašamo tudi z mm, poročevalkinim mnenjem v zvezi z drugimi geografskimi območji Azija, Srednja Azija, Južna Afrika ima, ne soglašamo pa s poročevalko, ko gre za Latinsko Ameriko in vzhodno soseščino. EIB poudarja, da potrebujemo več denarja za vzhodno soseščino in mi menimo, da a, vedno bolj agresivna Ruska federacija z ozirom na premike v Ukrajini, z ozirom na politično ozadje, ki ga imamo v vzhodnem soseščini, imamo tri države, ki so se napotile na, tesno, na pot tesnega sodelovanja z Evropsko unijo, to je Gruzija, Moldavija in Ukrajina. Ukrajine v obliki predložitvenih sporazumov, kar je najtesnejša oblika sodelovanja, ki, kar jih imamo lahko z državami zune Evropske unije. In zato menimo, da bi se morali držati predloga Euro Evropske investicijske banke, da mora biti naše angažiranje na tem področju večje. In, torej, Ne vem, če udeležba banke eh, se bo tako nadaljevala, predvsem v Ukrajini, ki je, ki je odkrila kamor odpade največji delež eh, naložb za vzhodno sosešnjo, se bo to ohranilo na ravni, eh, ki jo poznamo v zadnjih nekaj letih, potem eh, zneski ne bodo dovolj, zato predlagamo, da podpremo mm, prošnjo Evropske investicijske banke, da povečamo zneske za vzhodno sosešnjo, potem Latinska Amerika, tudi tamle banka je zaprosila za več, bistveno več, od 2,5 milijard na 3,0 torej na 3 milijarde evrov. Um, to lahko podpremo, ne moramo pa podpreti predloga poročevalke, da še dodatno povečamo 20 odstotkov za Latinsko Ameriko v redu, ampak, uh, ampak še dodatnih 500 milijonov uh, za uh, regijo, ki ni v naši neposredni soseščini in uh, kjer, kjer se postavljajo precejšnje gospodarske in tudi varnostni izzivi, mislim, da uh, ni primerno za še dodatno povečano, kot je predlagala poročevalka poročevalka, soglašamo za prošnjo, ki pa jo je dala Evropska investicijska banka. In torej ne podpiramo dodatnega zneska, ki ga predlaga poročevalka. Naj zaključim, predsednik, se oglašam s predlogom poročevalke, da povečamo vidljivost EIB-ja in njenega delovanja in seveda priznavamo tudi, da enako spolo je eh, vprašanje, ki je vidik, ki ga je treba vedno upoštevati pri vseh eh, vidikih, pri vseh politikah, tako kot tudi vprašanje eh, tudi pač okoljskih vidikov. In, torej, podpiramo vse to, seveda pod pogojem, da s tem ne pride do dodatnih upravnih obremenitev za banko oziroma za upravičence, za koristnike, da nimamo torej zaradi tega negativnih učinkov. Ob vsem tem še nekaj v zvezi z jamstvenim skladom, predsednik. V tistem primeru, Eh, torej v tem primeru delim mnenje poročevalke, da dolgoročno, in mislim, da je to tudi pogled komisije, torej dolgoročno eh, upravljanje s sredstvi eh, v sklopu teh jamstvenih skladov bi bilo potrebno centralizirati in sicer tako, da bomo mi uspeli zmanjšati na minimum stroške, potem bi lahko prenesli upravljanje sredstev na komisijo in tako bi lahko prihranili eno dodatno, en dodatni milijon evrov na leto. In dolgoročno mislim, da je to cilj, ki ga moramo zasledovati in ki ga lahko uresničimo. Prav gotovo tega ne bomo uspeli storiti v tem, um, znotraj tega mandata um, EIB-ja, kajti uh, v tem primeru ne bi imeli očitnih uh, prihrankov, ampak um, o tem se bomo še pogovorili s poročevalko v naslednjih tednih, ampak dolgoročno se nam zdi, da je to ustrezen cilj in pri tem torej soglašamo s poročevalko in da to bi lahko tudi uresničili. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Muresan, gospod Kolmel. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalki za ta osnutek in pa za te ideje, ki jih eh, načeloma tudi podpiram rad bi omenil še en vidik. In sicer dovolite, da nakratko razmislim o veliki finančni krizi, eh, ki smo jo doživljali 2007-2008. Naj vam povem, da imamo v Nemčiji 16 uh, eh, zvezdnih dežel in vsaka je imela v preteklosti občutek, uh, da bi morala ustanoviti lastno državno banko. To so tudi storile. Najprej smo začeli tako, da smo rekli, da če gre naprimer za Baden-Württembergsko eh, državno eh, eh, banko, da bo ta financirala zadeve tam. In isto so zgodili tudi naprimer v Hesnu in tako naprej. In v nekem trenutku so potem banke dejale, ampak zakaj bi se osredotočili zgolj na Baden-Württemberg, če pa bi lahko storili še kaj več in so začele te banke poslovati mednarodno. Eh, poslovati, če pa posluješ, to pomeni, da tvegaš. In vsak sicer upa, da se uh, tveganja ne bodo nikoli pokazala, ampak v resnici so se. In ko je uh, izbruhnila finančna kriza, so uh, bile te banke, uh, so banke bankrotirale. Evropska investicijska banka, kot poveže ime, to je Evropska investicijska banka, bi se morala res osredotočati na lastne probleme Evropske unije. In, uh, Jasno mora biti, vsak posel, ki se izvede, skriva tudi tveganje, tega se moramo zavedati. In uh, lahko pride do tega, da bomo morali to tudi plačati, zato bi morali tu paziti. Namreč proračun, eh, eh, evropski proračun mora biti pregleden, kajti takšne banke vedno skrivajo tveganje eh, gospodarstva v senci, kajti potem se reče, dobro, bomo financirali to banko, to pa potem ni povsem jasno razvidno v proračunu. To sem želel omeniti. Ja, pripričan sem, da ko nimamo proračunskih virov, potem lahko poskusimo zagotoviti jamstva prva leta je to nekaj čisto prijetnega, ampak potem eh, nastopi trenutek, ko na žalost je treba stopiti do blagajne. Bodimo torej pozorni, moramo zbrati dodatne podatke o prilagajanju v eh, višini devetih odstotkov, ali to pokriva res vsa tveganja, ki jih prevzemamo. V redu. Uh, imel bi nekaj pripomb eh, jezikovne narave, govorimo o koreninah migracij, ne bi bilo bolje, da govorimo o virih migracij, ker uh, pač korenine, eh, nekaj, kar je ukorenjeno, se ne uh, seli pravzaprav. Zato je protislovno. Morda bi lahko gospoda Berna zaprosili za dodatne informacije, ki gospod Berna zastopa Evropsko investicijsko banko. Um, um, Hvala. Mm, besedo bom predal kolegu. Um, uh, euh, Kakor želita. Ja, zahvaljujem se vam v imenu skupine EIB, zahvaljujem se gospe Gardia Zavalj za poročilo. To je res zelo pomembna pobuda uh, za uh, pomoč banki, ki naj opravi, kar se ji nalaga v skladu z evropskimi prioritetami. Govorimo o uh, eh, Moldavijo, Latinski Ameriki, Ukrajini, uh, Južni Ameriki. Torej, in torej vaši predlogi so zelo pomembni tudi to pogledno. Mislim, da je tudi pomembno, da se spomnimo, da eh, mandat za zunanje eh, posojanje je pomemben instrument za zunanje delovanje Evropske unije. Gre za manjši prispevek iz proračuna, ki bo pa pomenil veliko razliko in bo eh, imel daljnosežne posledice. Naj se navežem tudi na vidik tako imenovanega warehousinga, ker tako bomo imeli tudi nemudne rezultate z ozirom na eh, pobud, evropsko pobudo za odpornost na področju migracijskih tokov. To je bistvenega pomena za Zahodni Balkan in za Južno soseščino. Želim pomeriti parlament glede tega, da. EIB eh, se pomika v smer vedno večje preglednosti in eh, vedno vam bomo na voljo, da se o tem pogovorimo odprto z vami. Um, torej, Evropska investicijska banka je eh, banka, ki eh, naj prispeva k temu, eh, da nekako preprečimo nastajanje prevelikega števila tudi zunaj proračunskih instrumentov in osredotočamo se torej na delovanje na globalni ravni in na zunanje vlaganje. Mislim, da je to vidik, ki ga je treba ohraniti. Ja, ampak bi morali imeti tudi neko zunanje politično vizijo pri vsem tem. Est-ce que monsieur... Okay, uh, could, uh, could I, um, sorry, I'm sorry for... A se opravičujem. Rad bi se navezal na to, kar je dejal uh, moj kolega. Pozdravljamo poročilo uh, gospi Gadija Zabal, to je zelo pomemben instrument, kajti tukaj gre za 35 dodatnih milijonov v tem večletnem finančnem okviru. Potem kar se tiče. No uh, Tukaj ni predloga, uh, da bi uh, spremenili zakonodajo v zvezi s tem, kar je sicer bilo zapisano v predlogu sveta, dejal bi, da smo že odobrili projekte in da bi te projekte lahko še naprej potarjevali, ki bi imeli koristi od tega, če bomo imeli kakšno jamstvo za to, da se bo ta garancija aktivirala za oblažitev tvegan, ki bi bili s temi projekti povezani. Imamo naprimer projekt v Libanonu, eh, to bomo obravnavali marca. In pomembno je, da te projekti kasneje imajo koristi tudi od Elamaja. Radi bi poudarili tudi to, da se strinjamo s tem, da moramo okrepiti uh, poročanje o rezultatih in pa oceno posamečnih projektov. Tu je en predlog, da bi morali predlagati rezultate, da bi morali te rezultate potem tudi objavljati in sicer za vse projekte po posamičnih projektih. To je pravzaprav dobra ideja, namreč, da bi poročali o rezultatih in pa o pričakovanem vplivu projektov. Eh, problem takšnega dokumenta pa je, ali je to dobra ocena vsega, kar je povezano s projektom. In Potem je treba predstaviti neke slabosti, ki bi nastopile. Pomembno bi bilo to omeniti. Eh, hkrati pa je treba zagotoviti to, da je ocena še vedno dobra, torej neko ravnotežje. Potem je to cela vrsta predlogov sprememb v zvezi z eh, nespoštovanjem jurisdikcije. torej, eh, na tem področju ukrepamo in veselimo se tesnega sodelovanja z komisijo, zato da bomo eh, to področje izboljšali. Pomembno je, da je jasno, kaj je možno, kaj ni. Eh, to so številni seznami, nekateri vključujejo države, ki so države, kot je naprimer Turčija, in treba je pogledati, kaj lahko storimo in kaj ne, ampak kot sem dejal, pomembno je to, da imamo jasne smernice. Imamo tudi številne predloge sprememb, ki so povezani z vidikom spolov. Kjer je bilo možno, smo poročali o vidikih spola in pred kratkim smo sprejeli novo strategijo o spolih, ki izredno uh, eh, se ukvarja s tem vprašanjem o naših ukrepih. Da. Eh, se opravičujem, to je rad bi omenil še eh, nekaj o poglavitnih vzrokih migracij. Kot veste, so na mizi predlogi. Torej, ko gre za migracije. kot smo dejali, prej banka lahko eh, rešuje eh, odpornost eh, izvorne države, ampak v naravi banke je, da je to zelo dolgoročen vidik. Torej, morda mi nismo najbolj opremljeni, da rešujemo humanitarne probleme, Ampak, če si pogledate projekte, ki jih izvajamo v teh regijah, potem boste videli, da zelo prispevamo k okrepitvi njihove zadevne infrastrukture in da podpiramo razvoj zasebnega sektorja, tako da bi podprli kohezijo. Eh, tukaj ne gre zgolj za poglobitne razloge za migracijo, ampak gre tudi za uh, nujne potrebe uh, uh, tranzitnih uh, skupnosti in pa tudi gus, drž, skupnosti gostiteljic. Gospod Angel, želi spregovoriti v imenu komisije. Ja, hvala predsednik, oprošča se, ampak sem nekoliko brez glasu. Nekaj komentarjev. Torej, povišanje vrhovni, torej višji prag. Podpiramo predlog eh, vaše poročevalke. obstaja negotovost glede naše zmogljivosti, da bi povišali to vrhovno majo v letnem finančnem okviru, zlasti iz, glede na učinke Brexita. Težko je te posledice o, oceniti, torej nad nami visi eh, demoklejev eh, eh, meč. In Eh, tu imamo rubriko 4, kjer ta hip eh, sploh ni marže, naprimer, in tu je demoklejo med še večji. Ne dvomimo, da eh, bomo lahko na terenu nudili ELM, torej mandat za zunanje posojanje, ampak ne vem, če bo EIB e lahko zagotavljala financiranje v tem večletnem finančnem okviru. Potem, kar se tiče nespoštovanja jurisdikcije oziroma mm, pravosodja, podpiramo predlog Evropskega parlamenta, ki je skladen za Evropsko komisijo. To odraža tudi razpravo z skupino EIB. Kolega iz EIB je dejal, da je IBI v postopku sprememb na tem področju. Odbor je v lanskem letu sprejel dokument in uvedel eh, nov pristop do eh, nespoštovanja jurisdikcije in to je nov pristop. Dobro bi bilo, če bi imeli jasne indikacije v zakonodaji, eh, kajti mi poskušamo zagotavljati Mi poskušamo delovati uh, zadovoljivo na tem področju, da bi podprli uh, takšne akcije, ki so upirene proti izogibanju plačevanja davkov in proti uh, eh, agresivnem bančnem načrtovanju. Kaj pa sedež EIB-ja? <laughs> Um, sedež je v Luksemburgu, EIB, torej sedež EIB, ampak treba je upoštevati še sledeče. Če bomo strožji pri uporabi uh, zakonov, potem bo to v redu tudi za države članice, kajti zaščitili bomo njihove davčne prihodke. In Mi si prizadevamo za to, da bi se eh, poslovalo eh, ne zunaj, ampak znotraj Evropske unije. Če mi dovolite, bi vas prekinil, ker eh, moram zdaj na konferenco predsednikov in uh, bi uh, zaprosil uh, kolego Ašrca, da uh, Ashworth, da prevzame predsedovanje, ampak eh, si nadejamo, da bi AB bila bolj selektivna in da bi eh, se umaknila, eh, recimo, da ne bi pač spodbujala sodelovanja z, z mm, fiskalnimi davčnimi oazami, z torej nesodelujočimi jurisdikcijami. To bi bilo zaželjeno, če bi se tako usmerili. Pa Ashworth. Uh, the wise words of uh, Mr. Autry. Podpiram gospoda Artuija, podpiram njegove modre besede. Kar se tiče upravljanja eh, premoženja, upravljanja sredstev, eh, poročevalec Ozenc je to omenil, torej komisija je pripravljena ukrepati, imamo vire in eh, torej, tukaj bi tudi privrčevali. Če bi s tem začeli 1. januarja, potem bi tako zagotovili eh, varčevanja. Sedaj pa bi se vrnil k eh, glavnemu besedilu, kar se tiče Kube. Zabeležili smo si predlog eh, vaše poročevalke, da bi bila upravičena tudi Kuba. Torej, komisija je neutralna do tega, ampak naši kolegi morajo to preveriti. E, torej, služba za zonanje delovanje in pa gospa Mogherini morata podati svoje mnenje, tako da bomo bolje obveščeni in da bomo potem lahko ukrepali morda pa bi bila lahko Kuba zgolj potencijalno upravičena in bi prihodnost eh, o njeni upravičenosti sprejeli v prihodnosti. Podporo bi tudi stališče kolegov iz EIB, da moramo biti pozorni glede zahtev do EIB, kar se tiče praktičnosti, eh, zahteve po poročanju so takšne, da moramo, torej na tem področju je tako, da moramo včasih zadržati kakšne tajne informacije. Nekatere stvari pa so v praksi težko izvedljive. Naj vam podam primer, naprimer o vidiku spolov. Torej, podpiramo vaš povdarek na enakopravnosti spolov. To, da če prosite po uh, natančnih poročilih eh, o spolih, imam občutek, seveda mi lahko nasprotujete, da bo to v praksi nekoliko težko. Kajti to pomeni, mi, mi torej dajemo posojila in eh, v tej povezavi je težko eh, sporočati to, ta vidik. In mislim, da moramo tukaj ostati v razumnih eh, mejah v praksi. Potem, kar se tiče primernosti, to je omenil gospod Ahtui, komisija izvaja redne ocene, uporabljamo tudi zunanje partnerje za preverjanje. Zadnja, zadnja ocena je bila uh, uh, upravljena letos. Ta oseba je primerna, ampak sedaj širimo naše dejavnosti uh, tudi na posem novo področje. Pokrivamo tudi komercialno tveganje v eh, državi, kjer eh, deluje naša pobuda. Sedaj imamo neko varnostno cono 90 eh, oseb. In še moja zadnja pripomba. To je bilo v zadnjem poročilu, torej pravilno je, o tem smo razpravljali tudi v eh, svetu. Kar se tiče skladišč, hrambe, eh, torej razširili bomo pokritje tudi na obstoječe zadeve. To smo storili tudi za IFC 1 kar se tiče skladišč, in to bi lahko storili tudi za EFSI 2, če bi parlament to podporil. Treba je zagotoviti sporazum med EIB in Evropsko komisijo o tem, kako natančno bi razširili eh, to hrambo oziroma ta skladišča. Tu ne vidim dobenih problemov v zvezi z intelektualno lastnino. Um, naš cilj je, da bi pomagali beguncem in uh, čas je to zelo pomemben. No uh, Hvala lepa, nihče drug eh, ni želel besede, torej besedo vračam poročevalki. Thank you. <coughs> Sí, muchas gracias, eh, presidente. Hvala lepa, eh, predsedujoči. Najprej naj se zahvalim kolegom, ampak naj se zahvalim tudi komisiji in EIB-ju za vse pripombe. In eh, torej ja, poskusila bom nekoliko bolj podrobno obrazložiti, zakaj sem podala določene predloge. Pričnimo pri eh, porazdelitvi tega dodatnega povečanja sredstev med različnimi eh, razredi, kategorijami regij. Kot sem že prej povedala, ob upoštevanju dodatnega dela, eh, vnaprejšnjega dela, ki ga je opravila EIB v Ukrajini, bi se mi zdelo razumno, da bi lahko zagotovili neko minimalno raven naložb za to, da ne bi prišlo do strmega paca, recimo v letu 2018 eh, teh naložb, ampak bi lahko tudi bolje okrepili prisotnost v južnih državah, ki so tiste države, ki v tem trenutku sprejemajo največje število pribežnikov. Poleg tega bi želela ohraniti tudi to povezavo, en, to so razmere en, en, ena tretjina, dve tretjini, eh, kar zadeva naložbe na vzhodu in na jugu in s temi majhnimi prilagoditvami, ki jih predlagam, bi to ohranili. Ampak se mi ni zdelo pravilno, da bi postavili regionalne pragove na jugu na isto raven kot na vzhodu. Zato sem poskusila številka nekoliko. Eh, spremeniti. S tem, da sem poskusila doseči pravzaprav nedosegljivo, sem poskusila tudi okrepiti plat, ki je povezana z Južno Ameriko, ker sem predlagala, da vključimo med upravičene regije tudi Kubo in ker mislim, da situacija v tem trenutku Eh, ko, ko eh, na področju zunanje političnega delovanja Evropske unije v Južni Ameriki bi se naše položaj moral vsaj okrepiti, predvsem v upoštevanju stališč, ki jih izraža tam Trumpova uprava z ozirom na preostali svet. Zato eh, ne gre samo za naložbe, ampak za geostrateško, geopolitično strategijo. Zato bi bilo dobro, da bi Unija bila bolj prisotna v Južni Ameriki, kajti zadnje čase smo preusmerili našo prozor pozornost z ozirom na pač regije v svetu in recimo Trumpova napaka, da se otoča zdaj zgolj na združene države, odpira nove možnosti v preostalih delih ameriške celine za Evropsko unijo, konkretneje v zvezi s Kubo. Ehm, visoka predstavnica Mogherinjeva in Evropska komisija decembra 2016, če se ne motim, sicer nisem strokovnjakinja za to, eh, je pač eh, zauzela določeno stališče in izrazila voljo, da spremeni svoj pristop do eh, Kube in to se je zgodilo leta 2016 decembra. Torej, ta dogovor, ta nov pristop pa se ni konkretno konkretiziral, ker parlament mora to eh, tudi potrditi, ampak se mi zdi, da eh, mora priti do tega koraka v odnosih eh, s Kubo, tako da bi lahko Kuba postala prioritetna država za nas. Eh, torej, eh, res je, da to poročilo eh, je bilo oblikovano v takem posebnem trenutku, ampak zdi se mi, da bi bilo dobro, da posredujemo vsaj določen politični signal. In potem teh 35 milijonov. Ja, vemo, da moramo povečati četrto kategorijo, ki smo jo več kot presekli. In mislim, da bomo sposobni najti teh 35 milijonov, ne gre na za stotine milijonov. Eh, in to s tem bi lahko financirali politike, ki so povezane z begunci. In dejansko ta odbor je bil prvi tisti, ki si je zastavil kot cilj, da poiščete zneske v proračunu. Nažalost, nismo bili sposobni, države članice niso bile sposobne uporabiti teh sredstev, kajti politika eh, sprejemanja preselitve in premestitve je, eh, se je izkazala za zelo skromno, ampak bomo vsaj sposobni poiskati teh 35 milijonov v eh, proračunu 150 milijard evrov. Mislim, da bi lahko znali poiskati ta znesek, zato da bi lahko izboljšali naložbe in torej razvoj držav v naši soseščini. Hvala. Hvala lepa, gospa poročevalka. Naj vas spomnim na časovnico za to poročilo. Predlogi sprememb, rok za nje je 2. marec ob 6. popovdne. Potem 19. marca bomo sprejemali mnenje in tam. To poročilo bo imelo izmenjavo mnen 20. Eh, in 21. marca. 21. marca bomo sprejeli tudi mnenje AFETA in pa 22. marca bomo sprejeli eh, mnenje iz DEVE. Odbor za proračun bo 30. marca sprejel to poročilo in 3. aprila na plenarnem zasedanju bomo prosili za mandat za pogajanja. Prvi trialog pa bo 10. aprila. Hvala lepa eh, poročevalki še enkrat. S tem bomo zaključili sejo eh, za dopovdne. Naj vas spominjam, spomnim, da se bomo ponovno sestali ob treh popovdne v tej dvorani. Hvala.